Meine Damen und Herren, wir nadaljujemo današnjo sejo, prisrčno vas pozdravljam. Z nami je komisarka za socialne zadeve, gospa Marian Tyson. Upam, da ne bomo preveč nadležni. Z nami je tudi pristojna računskega sodišča gospa Ivanova in pa podpredsednica odbora za proračunski nadzor Martina Dlavajova. Gospa komisarka Marijan Tajsen, tako vam bom predala besedo, da lahko podate vaše vodno izjavo. Veselimo se že izmenjave mnenja, izvolite. Ja, Thank you, Chair. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa poročevalka, poslanke in poslanci, člani računskega sodišča, spoštovani kolegi. Veselim je, da sem lahko tukaj z vami prvič, potem, ko sem bila imenovana za komisarko in da razpravljam tem, kako por porabljamo evropska sredstva iz evropskega proračuna, ki so v moje pristojnosti. Rada bi se zahvalila gospe Ivanovi za jasno in pošteno delo in za dobro sodelovanje do sedaj. Zelo dobro vem, kako zelo si prizadeva, da bi lahko izboljšali kvaliteto investicij, ki jih uporabljamo v človeški kapital. Prepričana sem, da lahko vzamemo najboljše iz politike, zakonodajnih orodij, zato da lahko spodbudimo zaposlovanje. In to je ključni izziv mojega področja. Zavedam se tega, da tega ne bom mogla storiti sama. Kot bivša poslanka zelo cenim tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom in s tem odborom računam na vaše sodelovanje in na stalni dialog. Spoštovani kolegi, kot veste, sem pristojna za politično področje, kjer so sredstva v skladu z regulativnim okvirom, vendar pa se tega ne da dokazati s takojšnjimi rezultati. Navki, ki smo se jih naučili iz računskega zorišča in letnega poročila, to potrjujejo. Zaključek je očiten. Ohraniti moramo in tudi izboljšati našo skladnost s pravili, s tem, da uporabimo vse možnosti znotraj zakonodanega okvira za obdobje 2014-2020, da lahko čim bolj učinkovito porabimo naša sredstva naj se poglobim v ta vidik, ko gre za skladnost. Skušala bom doseči izboljšave na področju politike zaposlovanja, ki smo jo začeli prejšnja leta, kar je potrdilo tudi sodišče. Sodelovala bom z državami članicami, zato da se bodo pravila pravilno izvajala in da bo prišlo do pravega izvajanja upravljalskega in nadzornega sistema. Z organi bomo skušali identificirati nepravilno uporabljena sredstva in jih tudi preprečiti. Komisija daje na voljo državam članicam pomoč in tudi smernice, zato da lahko izboljšamo prvo raven preverjanj. Izdelali smo tudi dokument s smernicami, ki pokriva prvo obdobje in ki vključuje tudi zaključke, ki smo jih potegnili iz prejšnjega obdobja. Ko bomo pogledali vse potrebne podatke, bo komisija zagotovila, da bomo pregledali vse potrebno za to, da bomo zagotovili čim bolj točne in zanesljive podatke držav članic. Drugič. Čeprav sem trdno prepričana, da je partnerstvo in sodelovanje potrebno, se zavedam tega, da moramo uporabiti tudi sistem popravkov. Zato bom izvajala politiko prekinitve plačil in prekinitve programov, če bo to potrebno. Vendar pa ne bom izvajala teh sankcij, če to ni potrebno. Tretjič. V obdobju 2014-2020 imamo pravo priložnost za to, da resnično sprožimo postopek poenostavljanja. Moja služba bo storila vse, kar lahko, zato da spodbudimo države članice, da izkoristijo vse priložnosti za poenostavljanje in da uporabijo vse možnosti za poenostavljanje stroškov. Ta pristav smo zauzeli skupaj z državami članicami, ko smo sprejeli partnerski sporazum in operacijske programe. Poleg tega, bo komisija redno dala na voljo pomoč nacionalnim organom za to, da omogočimo in olajšamo postopek in izvajanje možnosti za ponostavljene stroške. Podali smo dokument, ima zapis o smernicah, zato da resnično lahko zagotovimo možnosti za ponostavljanje, ki jih ponuja nov zakonodajni okvir. Jasno je, da lahko stvari izboljšamo posod, vendar pa tudi drži, da ima nekatere države članice dosti več težav pri pravilne porabi sredstev kot druge, zato bom še bolj sodelovala s tistimi državami članicami in jim dala pomoč, da bomo resnično lahko dosegli napredek tudi tam. Gospe in gospodje, naj sedaj omenim rezultate. To je za vas prednostnega pomena, to vem, v obdobju 2007 do 2013 je jasno, da nismo mogli prepričljivo dokazati konkretnih rezultatov naših naložb. To deloma izvira iz okvira za poročanje, ki ni dovolj trden za to, da bi dosegli solidne informacije iz vseh držav članic vendar pa vsem upam, da bomo kasnejšo analizo in evalvacije, ki še poteka, ki bomo prave do konca leta, pokazali, da, je, da so evropska sredstva zelo koristna pri pomoči našim državljanom v času krizi. Vendar, krize. Vendar pa lahko dosežemo še veliko z desetimi milijardami evrov naložb na ložb na leto največji izziv v času mojega mandata bo, da zagotovim in da dokažem močen pozitivni vpliv na terenu. Z novim okvirom bomo dobili spodbude za to, pogoje, programi se bolj osredotočajo na ključne politike, na prednostne politike, koncentriramo vire. Imamo pa za rezultate, ki vsebuje kazalnike, mejnike, merila in pa tudi redno poročanje. Vendar pa se bodo stvari spremenile samo, če bomo s temi novimi urodi in pravili lahko spremenili tudi mentaliteto. Prejti moramo od miselnosti, koliko zapravimo, kaj dosežemo. Zato moramo sodelovati z državami članicami, in pomagati pri izkoriščanju priložnosti, da se bodo lahko bolj usmerjale v rezultate in da poročamo bolje tudi o rezultatih. Veliko smo že uložili v pogajanja o novih programih, zato da zagotovimo, da bomo sredstva resnično uporabljali tam, kjer to najbolj potrebujejo. Sedaj bo moja služba sledila kvaliteti izvajanju in to redno nadzirala. imamo novo obvezno poročanje in nadzor o rezultatih in izvajanju. Tako bomo lahko dobili ažurne podatke in analize o tem, kako se pravljajo sredstva. Gospe in gospodje, za konec naj vam izrazim moje močno prepričanje, da sem zavezana ničelni, na, ničelni stopni napak in pomakljivosti. Prišlo je do izjemnih primerov eh, goljufij in napak in to vedno škodi eh, mnenju naših državljanov o Evropski uniji. Sodelovala bom z Olafom za to, da identificiramo kakršnokoli gonofijo ali po naredbo, če se le da. V obdobju leta 2014-2020 imamo uredbe, ki zahtevajo držav članic, da ocenijo tveganje goljofij in da ukrepajo. Obljubim, da jim bomo stali ob strani, da zagotovimo, da se bo to tudi resno upoštevalo. Imamo smernice in seminarije o goljofijah v državah članicah v zvezi s tem in vedno večje število držav članic, ki uporabljajo arahne oziroma informacijsko orodje za detekcijo ponaredb. Vse to je velik napredek na tem področju. Najlepša hvala za vašo pozornost. Z veseljem bom prisluhnila vašim prispevkom, vašim pripombam in odgovorila na vaše vprašanja. Najlepša hvala. Sedaj bomo dali besedo računskemu sodišču o šestem poglavju o letnem poročilu. Beseda ima gospa Ivanova. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Sem bivša članica tega odbora in zato je za me veliko veselje, da lahko tukaj poročam o šestem poglavju in o letnem poročilu za leto 2013. Z veseljem vam bom predstavila rezultate revizije našega računskega sodišča, kar je tudi del našega letnega poročila. Rada bi se zahvalila Marjan Tyson, da je tukaj danes z nami in da se je odločila, da bo prevzela področje za zaposlovanje. Veselim se že tesnega sodelovanja z vami. Leta 2013 smo imeli 16,2 milijarde evrov na področju socialne zadeve in zaposlovanja, kar je 2 odstotka več kot lansko leto. Ta sredstva si delijo države članice in Evropska unija, ki eh, se porabljajo preko Evropskega socialnega sklada, kar bi stala 20 odstotkov celotnih izdatkov. Celotna raven izdatkov je na ravni leta 2012 in stopnja napak na področju socialnih zadev leži nekje med 1,5 in 4,7 odstotka. Stopnja napake je povprečno okoli 3,1 odstotka, kar je še vedno nad dovoljeno stopno 2 odstotkov. Poleg tega je računsko sodišče izračunalo tudi pogostnost teh napak, ki se vrti v krok 27 odstotkov, torej 50 od 82 transakcij, pri 50 je prišlo do napake prišlo, je, da večje pogostnosti kot, kot prejšnje leto, kjer je bila ta pogostnost okoli 35 odstotkov. Šesto poglavje vsebuje nepravilnosti in pa tudi najbolj pogoste napake. Kje so najbolj pogoste napake? Najprej naj omenim neupravičene izdatke kot prejšnja leta. Največji vir napake je poravnava stroškov za neupravičene izdatke, izdatke za osebje, upravičence ali za udeležence. To smo gotovili pri 28 od 182 transakcij in to predstavlja 93 odstotkov vseh napak. Primeri za to so neopravičeno sodelovanje pri tečajih, usposabljanju za osebje ali pa tudi prekomerne izdatke za projekte. Potem je še neskladno z pravili za javna naročina, kot veste, je na področju socialnih zadev manj takšnih napak in nepravilnosti zaradi narave izdatkov pri 53 od 182 transakcij leta 2013 je prišlo do izvajanja nacionalnih ali evropskih pravil za javna naročila in 11 primerov nepravilnosti je bilo. To pomeni 17 odstotkov nepravilnosti. Napaki nepravilnosti je manj kot prejšnja leta, kjer je bila ocena eh, stopnje napak višja. Tukaj gre za primere neenakega obravnavanja in primere, ko so bila naročila dodeljena zunaj obsega sporazuma. Letošnje leto smo v poglavje vključili tudi nov oddelek, ko gre za prekomerne stroške v proračunu, kjer gre veliko krat za nejasno pravno podlago in tega ne bi mogli obravnati kot nepravilnost, vendar pa smo identificirali sedem primerov v štirih državah šanjcah leta 2013, kjer gre za previsoke plače, napihnjene stroške in pa neopoštevanje pravil za financiranje. Ti primeri kažejo na neočekovito porabo evropskih sredstev, vendar pa te nismo upoštevali med stroške in ne vplivajo na stopnjo napak. Ko je sodišče preverilo upravljanje v zvezi z napakami, smo ugotovili, da 13 od 30 napak so nara, eh, nacionalni organi imeli dovolj podatkov o končnih upravičenih sodrevizorjev nacionalnih organov, zato da bi lahko preprečili in jih detektirali, preden bi zabeležili te stroške in poročali njih komisiji. Stopnja napake bi bila za 1,3 odstotnih točk manj torej 1,8 odstotka na mesto 3,1 odstotka. Sedem transakcij v državah članicah je bilo res, zelo resno neskladnih s pravili in zato je komisija zahtevala popravek na ravni projekta. Zato teh napak nismo vključili v izračun stopnje napak, zaradi tega, ker smo jih detektirali, preden smo opravili to poročilo. Še pomemben vidik našega dela je preverjanje nadzornih sistemov. To smo opravili skupaj s kohezijskim skladom in z, z nadzorom Evropskega socialnega sklada. In rezultate smo že predstavili v poglavju številka 5. Tukaj gre predvsem za nadzor nad revizijskimi organi glede na rezultate. Lahko potegnemo ključek, da so ti nadzorni sistemi učinkoviti. Gospe in gospodje, glede na ugotovitve za leto 2013 je računsko sodišče pripravilo šest priporočil za komisijo. Dve priporočili smo vključili tudi v peto poglavje, ki smo ga že predstavili. Prvo priporočilo govori o preverbah na prvi ravni. Komisija bi morala upoštevati pomankljivosti, v tem poročilu, ki zahteva okrepitev preverjanj v skladu s pravili nacionalnih javnih naročil in drugih napak. In naslednja priporočila so skupna za peto in šesto poglavje, kjer gre za preostanek preostalo stopnjo napak. In tukaj priporočamo, da bi komisija v letnem poročilu morala potrditi, da je izvedla vse potrebne um, nadzore in preverjanja in da je upoštevala zanesljive podatke pri finančnih popravkih. Od priporočila 3 do 5 gre za napake pri prefinanciranju in pri previsokih osebnih stroških. In zadnje poročilo je skupno s petim poglavjem, kjer govorimo o sistemih. Priporočamo, da bi komisija letno poročala o razlogih za rezerve z manj finančnimi posledicami. In to v skladu s smernicami komisije ali strategijami za revizijo. Upam, da bo to poročilo koristno za delo odbora, vašega odbora in za delo komisije in da bomo s tem še izboljšali učinkovitost Evropskega socialnega sklada v prihodnosti. Gospa predsednica, gospe in gospodje, poslanki komisije, gospa komisarka, najlepša hvala za pozornost, najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Dlabajeva. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala komisarki in kolegom, da ste tukaj z nami danes, da ste odprti za naše vprašanja, da boste odgovorili na naše pripombe in vprašanje. Najlepša hvala Iljani Ivanovi za predstavitev in za priporočila. Rada bi k temu dodala še nekaj pripomb. Rada bi se zahvalila tudi gospe Gresle, ker se mi zdi zelo dobro, da organizira te predstavitve s kolegi iz drugih odborov. Sem članica odbora za zaposlovanja in za nadzor nad poročom, zato na to vprašanje lahko gledam z obeh strani. Zato zelo cenim, da me je povabila. Čisto kratek vod, potem pa bom zastavila konkretna vprašanja. Podpora socialni politiki in projektov, iz, eh, ki so upravičena za, stru, za sredstva iz evropskega, eh, iz evropskega proračuna, so del naše politike, čeprav je socialna politika v pristojnosti držav članic. Evropska politika se osredotoča na skupni cilj. Ta cilj se je spremenil socialne izzive lahko rešimo samo v tesnem sodelovanju s trgom dela in z bolj splošnimi gospodarskimi izzivi. Najpomembnejši model za reševanje socialnih problemov je sestavljen iz tega, da bo trg dela postal bolj učinkovit in da bo bolje deloval. To pomeni prožnost, odprtost, Um, to pa vključuje tudi šolstvo, izobrazbo šolskim sistemom in pa povezovanje prakse z inštitucijami. Ta pristop nam omogoča, da izmerimo učinek takšne politike na bolj natančen način, da evalviramo dosežke in da razumemo kazalnike. V skladu s podatki, ki jih imamo na razpolago, so projekti financirani z evropskih sredstev postali bolj učinkoviti, kar pomeni, da je stopnja napak nižja od evropskega povprečja. Vendar pa je zame najbolj pomemben končni dosežek in rezultat. Imamo zelo visoko brezposnost, še posebej med mladimi v Evropski uniji. Obstajajo še vedno zelo revne regije, zelo velike razlike med nekaterimi regijami. Zato se mi zdi, da so ti problemi skupni, zato se jih moramo lotiti skupaj in o njih racionalno razpravljati. Katera so najpomembnejša vprašanja? Socialni model in trg dela, vse to je treba povezati, treba je razlikovati med problemi trga dela in med socialnimi problemi samimi, naprimer invalidnost zaradi različnih pomankljivosti in pa tudi pomankljivost eh, trga dela. Tukaj obstaja trend, da iščemo skupni, skupno rešitev, da usmerjamo šolski sistem in da pripravimo naše dijake in študente na trg dela. Učinke je treba izmeriti z gospodarskimi kazalniki. Socialni projekti se osredotočajo na neproduktivni del prebivalstva in se osredotočajo predvsem na kvaliteto storitev. Tukaj pač ni gospodarskih kazalnikov. In še tretja točka. Gre za porazdelitev evropskih sredstev po državah v Evropski uniji. Tukaj se mi je zdelo vedno zelo čudno, da bo razvite države članice absorbirajo več socialnih projektov, teh mehkih projektov, če jih lahko tako imenujemo, v primerjavi z manj razvitimi državami članicami. Mar ni to nekakšen paradoks? Zdi se mi, zdi, da bi morali raz, razpravljati o dveh ciljih prvič, da rešimo socialni problem odprto in primerno in drugič, da porabimo evropska sredstva na čim bolj učinkovit način. Sedaj pa še konkretno vprašanje. Kajti na to poglavje gledam tudi z vidika zaposlovanja. Moje vprašanje se glasijo. Rada bi vprašala generaldora za zaposlovanje, kaj bo storila, da bomo dosegli cilje EU 2020, da bomo bolj učinkoviti, kako bi lahko na čim bolj učinkovit način to dosegli. In mislite, da je jamstvo za mlade in eh, pobuda za zaposlanje mladih uspešno. To področje mi je zelo pri srcu, zato bi rada še posebej kaj slišala o tem. Imam pa tudi vprašanje o napakah. GD za zaposlovanje je, prevze, je sprejelo ukrepe za države članice glede financiranja. Vstajajo tri države članice, ki želijo preiti iz popravljanja napak v situacijo, kjer se lahko izognemo napakam zakaj je situacija v teh treh državah tako zelo težavna. In še eno vprašanje. Absorpcijska stopnja. Ta raven je še posebej nizka v državah kot so Romunija, Slovaška. Seznam imamo v vaših pisnih odgovorih. Zanima me, zakaj se te stopnje tako zelo razlikujejo od države do države. Imam še druga vprašanja, mogoče jih lahko pustim za kasneje, kaj ti eh, najprej bi želel zastaviti bolj splošno vprašanje, kasneje pa bom zastavila bolj specifično vprašanje. Zelo sem zadovoljna, da lahko sodelujem v tej napravi, eh, razpravi in mogoče sem koristna zaradi tega, ker delam tudi v odboru za poslovanje, v odboru za poslovanje, pa zaradi tega, ker delam v tem odboru. Najlepša hvala, gospa komisarka. Ja, okay. um, ja, thank you, chair. I'll, uh, Najlepša hvala. Odgovorila bom po nizozemsko, ker imamo tolmačenje na voljo, zato bom uporabila njihovo delo, kajti spominjam se, kako zelo dobro upravljajo svoje delo gre tudi za dobro upravljanje naših virov. <laughs> uh, so, uh, madam rapporteur, on your, um, on your questions, uh, op, uh, opi vrage. Uh, belang... No, na vaše vprašanje, gospa poročevalka. Bistveno vprašanje v zvezi s to politiko so naslednja. Prvo, kako naj zagotovimo, da bodo sredstva, ki jih imamo na voljo, pripomogla k boljšemu doseganju ciljev Evropa 2020, kako jih bolje uresničiti in še zlasti glede na to, eh, kako naj glede na to delamo v GD za zaposlovanje. Seveda bi bilo treba dodatno spodbuditi, zagnati. Um, to, ta program Evropa 2020 in uh, ugotavljamo, da imamo v bistvu več financiranja v primerih uh, držav, ki imajo primankljaj in morajo odplačevati dolg. No, če si pogledamo Evropa 2020, imamo stopnjo zaposlovanja, ki bi se morala povišati, tako da tukaj se strinjamo s Evropskim socialnim skladom. Še zlasti gre tukaj za brezposelnost med mladimi, ki predstavlja zelo velik delež brezposelnosti na splošno. Tudi v to smo zelo veliko vlagali, ne samo v premoščanje brezposelnosti med mladimi, In še zlasti smo skušali doseči to, da bi mladi, ki niso vključeni v izobraževalne programe, vendarle lahko kaj počno. V tem smislu je to jamstvo izredno pomembno, saj spodbuja um, zaposlovanje med mladimi. To je še en socialni sti, eh, cilj znotraj Evrope 2020, ki zadeva mlade. Je, ta, da bi znižali stopnjo osipa pri izobraževanju. Tudi to spodbujamo z našim financiranjem. Torej, skušamo doseči poleg tega še cilje eh, povezane z bojem proti revščini, pri čemer to točko močno poudarjamo in pozivamo države članice, da uh, vlagajo v to svoja prizadevanja. Žal pa tukaj rezultati niso dobri. Namesto 20 milijonov revnih majnih imamo 20 milijonov več. Res je, da je v tem času prišlo do gospodarske krize, zaradi katere so se številni ljudje znašli v revščini, številni so ostali brez dela. Gotovo to ni bilo enostavno obdobje. Vendar pa moramo imeti ta vidik vedno pred očmi. Pred nami so torej um, velike težave in osebno sem zadovoljna, da bo novo programsko obdobje 2014 do 2020 obdobje, v katerem bomo lahko bistveno bolj mirili na pomembnejše cilje, ki naj bi jih dosegle države članice. Določitev prednostnih nalog ki so zapisane tudi v posebnih priporočilih za posamezne države v okviru evropskega semestra in sicer naj eh, pazijo na cilje, ki so predvideni v reformnih programih in se mm, ujemajo s cilji Evropa 2020. Tukaj imamo torej ta inštrument, jamstvo in to je nov inštrument, s pomočjo katerega lahko tudi pozovemo države članice najbolj pomagajo mladim. Poleg tudi pri finančnih inštrumentih imamo takega na voljo. Tako da kar se tiče ciljev Evropa 2020, mislim, da lahko z eh, skladi, za katere smo pristojni, k temu zelo veliko prispevamo. Pri tem pa v naši službi poudarjamo boj proti brezposelnosti in revščini in pri tem skušamo državam članicam pomagati dosegati zastavljene cilje. Zdaj pa glede uh, uh, teh napak in stopnje napak. Te se spreminjajo od države do države. In kot je povedala gospa Levajnova, uh, vendar lahko rečemo, da je ta stopnja dokaj dobra. Uh, V zadnjem obdobju 2013-2014 eh, se je ta stopnja znižala v primerjavi s predhodnim obdobjem, tako da mislim, da nasplošno gledano ta številka ni tako negativna, tako slaba. Seveda eh, tega rezultata ne pripisujem sama sebi gre za rezultat, ki izhaja iz uporabljenega sistema upravljanja in če to upoštevamo, je dosežen rezultat gotovo najboljši doslej. No, glede deljenega upravljanja. Prvo preverjanje se bo izvedlo na ravni držav članic. Um, večina napak in sicer um, 95 odstotkov napak bi bilo treba ugotoviti že pri prvem prefiranju in eh, če se pa to ne ugotovi, eh, bi potem to preverjali in ocenjevali skupaj. Seveda je treba vse to mm, nekoliko mm, presojati. Če eh, računsko sodišče upravi neko oceno v nekem točno določenem trenutku in se takrat izkaže, da je odstotek napak 3,1, eh, je to mm, morda res, ampak eh, če pa gre za napake, ki bi morale biti ugotovljene že na ravni preverjanja, pri preverjanju na ravni držav članic, bi ta odstotek padel na 1,8, tako da je ta rezultat kar dober. Torej, če bi 41 odstotkov napak že ugotovili pri prvem preverjanju na ravni držav članic, bi bilo treba reči, da morajo naše službe storiti kaj več, se bolj potruditi in ugotoviti, kaj ne deluje, ter delovati tudi preventivno. To pomeni, da bi bilo treba zelo veliko truda v to vložiti in tudi človeške vire nameniti za pomoč državam članicam, zato da bi te lahko zagotovile dobro in zdravo finančno upravljanje. Nudimo torej pomoč, organiziramo seminarije za države članice, tudi eh, tečaje, pripravljamo smernice, zato da bi države članice lahko ugotovile napake dovolj hitro in da bi lahko delovali tudi preventivno ter preprečile pojavljanje takih napak v prihodnje. Eh, določene napo, eh, napake smo pri tem že naredili v preteklosti in zato se je treba tukaj še naprej truditi. Tudi zato, ker je kar lep delež novosti za naslednje programske, programsko obdobje zadeval um, to pomoč, to podporo. Potem pa še um, stopnja absorpcije, ki se razlikuje od države do države. Tu se moram malo posvetovati. Uh, V nekaterih državah članicah namreč prihaja do težav pri preverjanju in to iz ustavnih razlogov. Izpostaviti moram Španijo pri tem, saj na zvezdni ravni ni moč od vsega začetka že slediti temu, kar se dogaja na regionalni ravni, saj je regionalna raven precej neodvisna. Tako da se napake ugotovijo ponavadi kasneje na zvezdni ravni in zaradi tega je tudi ta stopnja absorpcije višja. V drugih državah pa ni preprosto absorbirati teh eh, virov financiranja zaradi tega, ker nimajo dovolj upravnih zmogljivosti. In to opažamo v večjih državah, prav v tistih, kjer bi bolj potrebovali sredstva iz teh skladov, kjer je naprimer brezposobnost med mladimi bistveno višja, ampak tudi tem nudimo podporo tako individualno spremljanje države članice, organizacijo seminarjev, eh, pri katerih skušamo združiti različne delovne skupine iz državnih organov, pri čemer temu, to pa je namenjeno izmenjavi dobrih praks in izkušenj, eh, s čimer se te težave pri absorpciji lahko premustijo. Tako da upam, da sem v glavnem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala. Agnes. Gospa komisarka, želimo se vam tudi za pisen odgovor na naše vprašanje. Na naslednje, gospa Vali. Si, grazie, prezidente. Ja, hvala, predsednica in hvala, gospa komisarka. Oprostite, če vam kažem hrbet, ampak tako pač sedim. E, najlepša hvala, da ste odgovorili tudi na vprašanja, ki sem jih sam zastavil. Evropski socialni sklad je sklad, kateremu v tem zgodovinskem trenutku posvečamo precej pozornosti, tudi zaradi politike varčevalnih ukrepov, ki vplivajo na izdatke v državah članicah in je zato nemogoče um, spodbujati določene sektorje za ustvarjanje delovnih mest v državah članicah zato se moramo okleniti eh, socialnega sklada, velika pričakovanja gojimo do tega sklada. In rad bi razumel naslednje, ali komisija namerava analizirati um, učinke v smislu zaposlenosti uh, ob uporabi sredstev iz tega sklada, uh, Z političnega vidika bi se mi namreč zdelo bolje, če bi državam članicam dali možnost, da eh, za to uporabijo tudi druga sredstva, eh, lastna sredstva, ampak kar zadeva socialni sklad, me res zanima, ali ima konkretno kakšen učinek in če imate kakšne številčne podatke, ki, pokaže, ki dokazujejo, da ta inštrument res deluje. Potem pa še vprašanje, ki zadeva Italijo. Dobro vem, da v nekaterih območjih in še zlasti na jugu ne zmorajo učinkovito uporabljati sredstev iz tega sklada in eh, tudi naši uradniki morda niso dovolj dobro informirani o tem. Zato sem o tem že govoril z gospod komisarko Kretu, ki je rekla, da bodo eh, za podporo lokalnim uradnikom poslali nekaj evropskih funkcionarjev. Tako da mm, ti tečaji, izobraževalni tečaji mm, bi se res morali izvesti, ker imamo tudi primere, ko niso bili uh, izvedeni. Uh, in uh, takšne so tudi informacije, ki mi pricurljajo v javnost, češ, da so bila določena izobraževanja plačena, vendar da se niso izvedla. Zato me zanima, uh, kje se tukaj zatakne. Ali je kriv, da na strani države članice, komisije ali kaj se tu dogaja. Ali gre tudi morda za goljufijo, ki jo je s storil kdo na nacionalni ravni napram Evropski komisiji. Zato me zanima, ali je možno učinkovitejše delovanje, da bi se izognili podobnim situacijam, eh, pa tudi druge raziskave so pokazale v našem primeru kar precej sumljivih primerov, 47, eh, te številke so lahko tudi še više. Pa še nekaj. Ja, mm, zauzemal bi se za večjo osredotočenost na ta mm, eh, program Jamstvo za mlade. E, pri nas je eh, kar precej zanimanja za to, še zlasti zaradi precejšnjih zlorab teh skladov in teh programov in glede na zelo visoko stopnjo brezposobnosti, med mladimi je ta dosega skoraj 50 odstotkov, je zanimanje za eh, ta inštrument podpore zelo veliko in tudi zaradi delovanja euroskeptičnih eh, skupin eh, bi bilo dobro osvetliti, kaj se s temi sredstvi res dogaja. Zato je moje vprašanje res usmerjeno na to učinkovitost? Kako lahko ugotovimo, ali je določen inštrument res učinkovit oziroma ali ga lahko uporabimo na kakšen drugačen način, da bo bolj učinkovit? Frau komisarin. Sedaj pa prosim, da želite omejitve časa dveh minut, gospa komisarin. Hvala lepa. Poskušala bom odgovoriti na vprašanja kolege Valija. Namreč ali je dosežen kakšen rezultat, eh, kar se tiče stopnje zaposlenosti. Ja, to je res vprašanje za 100 milijonov. Eh, dejansko gre tukaj za to, da bi povečali eh, stopnjo zaposlenosti in da bi v to vlagali naše vire. Zato je vprašanje samo po sebi zelo pomembno. Kakorkoli, na, v prvem trenutku ne gre toliko za to, da bi ocenjevali število brezposelnih, ni to glavni dejavnik. Ob tem moramo pa upoštevati tudi krizo. Mogoče smo se s Evropskim socialnim skladom dejansko nekaterim problemom izognili, glede na to, da je šlo za zelo težavno obdobje in videli pa smo, da smo na prožen način odgovorili na krizo. Tudi programi so se preusmerili in dali prednost um, raznim dolgoročnejšim programom, namenjenim mladim in tako naprej. Zdaj pa, če um, si pogledamo še podatke za obdobje 2007 do 2012, lahko ugotovimo, da so smo s pomočjo Evropskega eh, socialnega sklada omogočili več kot 19 milijonom oseb v Evropi pomoč, pomoč v smislu eh, dodatne možnosti na trgu dela s posredovanjem, z eh, dodatnim izobraževanjem, z dodatnimi novimi kompetencami, ki so jih lahko pridobili in tako postali zanimivejši na trgu dela. Torej 19 milijonov eh, oseb je bilo deležnih to vrstne pomoči in 3,3 milijoni oseb so zaposlitev tudi našli. Tako da je uporaba skladov eh, vendarle bila koristna. To ni slab rezultat ob krizi, ki jo imamo. Na to smo videli, Na 100 tisoče startupov, ki so začeli z delovanjem prav s pomočjo sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Gre za osebe, ki so si same ustvarile svoja delovna mesta. Potem pa eh, stopnja absorpcije. Tukaj imamo zelo velika nihanja. V nekaterih primerjih stvari ne potekajo prav dobro in bi jih kazalo izboljšati. Omenili ste kolegico komisarko Kretu ki obiskuje države članice, zato da bi ugotovila, na kakšen način bi lahko izboljšali absorpcijo. Poskušamo dejansko uh, vlagati trud v to, da bi izboljšali situacijo. In pri tem gre tudi za eh, informiranje o drugih možnostih, o tem, kaj je še možno storiti v državah članicah. Naš generalni direktorat to močno podpira. Uh, zdaj pa boj proti goljufijam. Včasih dejansko prihaja do zlorab, sklad in se ne uporablja na pravilen način. Zato lahko samo še ponovim, eh, kar sem že prej povedala. Ehm, toleranca nič eh, je naša stopnja tolerance za goljufije. Če se ugotovi tak primer, se ga preda Olafu. In v tem primeru Eh, Olaf prevzame delo v zvezi z ugotovljenimi goljofijami. V zadnjih letih je na podlagi dela Olafa se sprožilo kar precej, um, precejšnje število preiskav in pri polovici je prišlo tudi do um, uh, obtožb. Tako da pri, uh, kar se tiče presojanja goljofij, uh, to prepustimo Olafu. Vsekakor se pa eh, močno prizadevamo za to, da sredstva pridejo res tja, kamor so namenjena. Pri tem smo zelo strogi. Tudi ko sem prevzela uh, svoj portfelj pri komisiji, sem to zelo resno uh, zastavila in sem dala izračunati uh, število sredstev oziroma količino predvidenih sredstev iz sklada. Eh, Pričemer se izplačila takoj ustavijo, če se ugotovi, da je prišlo do zlorabe ali goljufije. V določenih primerjih je dovolj narediti kakšen popravek, Eh, pri tem računamo na sodelovanje držav članic, če pa tega sodelovanja ni, se prekine z izvajanjem programa. V preteklosti so države članice, ko so predložile boljši program v nadaljevanju, na to eh, eh lahko pridobile spet sredstva, ki so bila ustavljena. Eh, ampak tokrat tega ne bo več in s tem se bomo borili proti kršitvam pravil za pridobivanje finančnih sredstev. Države članice pozivamo naj se odzivajo na to, kar od njih zahtevamo in pričakujemo od njih resne odgovore. Pri tem smo zelo strogi in tudi naše službe eh, pozivamo k strogemu delovanju. Ne gre namreč samo za to, da porazdelimo denar med evropske države, ampak gre za to, da se ta učinkovito porabi. Pa še zadnje vprašanje, ki zadeva specifično brezposelnost med mladimi. spodbuda, jamstvo za mlade je program, pri katerem delujemo ravno tako. Metoda našega general, generalnega direktorata je vedno enaka, kadar se stvari ne delujejo, kot bi morale. Če ugotovimo, da država članica ne reagira, potem ukrepamo in uh, tudi prekinemo uh, z izplačevanjem sredstev. Naprimer, jamstvo za mlade lansko leto eh, ni bilo podprto s Evropskim socialnim skladom, za letošnje leto pa že lahko zato predvidimo specifično postavko. Eh, Brezposobnost mladih tudi predstavlja mm, specifično proračunsko postavko tudi pri tej eh, stopnji absorpcije ni bila tolikšna, kakršna bi morala biti in ugotovili smo, da predvsem v tistih državah članicah, kjer je stopnja brezposobnosti med mladimi predvsej višja, ni na nacionalni ravni dovolj likvidnih sredstev na voljo za zagon programov. In zato zdaj na ravni komisije skušamo ugotoviti, ali je možno predvideti neko stopnjo naprejšnjega financiranja, ki bi bila višja. Tako da, če bi le imeli možnost izvajanja programov, da bi se to nadaljevalo in da bi se ob tem izvajal nadzor na ravni držav članic. To je zelo pomembno, um, predvsem kar se tiče brezpol, brezposelnosti mladih, teh je namreč zelo veliko. Uh, Države članice zdaj lahko zaprosijo za udeležbo pri tem jamstvu, vendar potrebujejo neka začetna zagonska sredstva. In ker se pri tem ne sme čakati več let, ker bi lahko izgubili celo generacijo, skušamo zagotoviti to, da se um, take vloge zelo hitro obravnava in zagotovi financiranje. Predlog za to bomo pripravili v naslednjih tednih in vam ga bomo tudi posredovali, zato da ga boste, da ga boste lahko potrdili. Najlepša hvala. Als ik, ik wil terugkomen op het uh, probleem bij het gedeeld beheer. Uh, dat, dat gaat over alle fondsen. Uh. Ja, vprašanje imam v zvezi s tem deljenim upravljanjem, ki zadeva vse sklade, ne samo socialni sklad. Uh, generalni direktorat za zaposlovanje je rekel, da je stopnja napak precej nizka, kakor izhaja iz poročila računskega sodišča. Seveda pa eh, številne uprave v različnih državah članicah delajo tudi napake. Gospa Georgijeva je v odgovoru na vprašanje številka 28 zapisala, da so države članice in njihove uprave eh, prisiljene prevzeti odgovornost za te napake. In pri pogajanjih, ki jih je naša predsednica kot poročevalka imela v zvezi s eh, temi financiranji, eh, smo zahtevali izjave se strani nacionalnih uprav. Parlament je ob tem želel dobiti tudi izjave politične narave, zato da bi politiki, ki so odgovorni za pravilno uporabo dodeljenih sredstev, bili odgovor, do, odgovorni tudi za to. No, Združeno kraljestvo, Danska, Švedska in Nizozemska, to so evroskeptične države, ki imajo zelo Eh, neomajno stališče v zvezi s tem. In kaj vi menite o tej zahtevi za nacionalne izjave, ki naj bi jih pripravile države članice? Spomnim se razprave uh, v programskem obdobju 2014-2020 Eh, naš kolega Mulder je takrat veliko o tem govoril in imel podporo številnih držav članic. Države članice, kar nekaj držav članic zdaj to izjavo pripravlja. Nekatere države članice pa niso želele spremembe pravil. Tako je v končni verziji uredbe ta zahteva izpadla. Sama bi se sicer s tem strinjala. Moje službe so poudarile, da je to zelo pomembno. Če želimo, um, da se bodo države članice zavezale, da bodo uresničile to, kar je njihova dožnost, je treba najprej opraviti neko prvo revizijo. Države članice nam morajo dati neko potrditev že v prvi fazi, zato da bi se izognili tolikim um, različnim ravnem preverjanja. In tako bi tudi mi imeli manj stroškov z izvajanjem nadzora, manj stroškov pa bi to pomenilo tudi za upravičence do finančnih sredstev. Tako da spodbujati moramo več boljše stike z državami članicami, uh, in uh, se zauzeti za to, da bodo države članice jamčile za to prvo preverjanje že na ravni um, države članice. To je seveda zaenkrat fakultativno, nihče ne more biti prisiljen, da to naredi, ampak lahko vidimo rezultate v teh štirih državah, ki ste jih omenili in v katerih uh, so se zauzeli za takšno delovanje in na tej podlagi bi mogoče lahko spodbudili tudi druge države članice k um, prehodu na um, takšno dobro prakso. Ampak sama in gospa Kretu bi bile temu naklonjene. Samo imam pet vprašanj. Prvo vprašanje gre za podatke, o katerih poročajo poroča države članice. Gre za 56 odstotkov projektov, ki so v skladu in nekaj še 40, ki niso v skladu. Če si pogledate pri Bruselj Capital, tukaj imamo 5 odstotkov bruco, 15 odstotkov dodatnih sredstev, pri Riohi 7,7 odstotka. Zanima me, zakaj? Tukaj gre za revizije, tukaj obstaja cela vrsta pavšalnih plačil. Zanima me, zakaj je do tega prišlo popravki s pošaljnimi plačili so mm, zelo koživo vprašanje. Vprašanje je, koliko časa bomo to še počeli, če bomo to storili še naslednje leto ali bomo bolj podrobno obravnavali podatke. To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje. Torej, katere naloge mi, naprimer, financiramo iz evropskih socialnih skladov, čeprav za to pristojne države članice, kot naprimer izobraževanje policistov, učiteljev in tako dalje, imate kakšne podatke glede tega. In tretje vprašanje, prekinitev in prenehanje plačil. Zanima me, kolikšna, kolikšnih takšnih primerov je. Potem pa še vprašanje v zvezi z Romi in z brezposobnosti med mladimi. Zanima me, koliko sredstev je bilo porabljenih za to. In še peto vprašanje. Točka 6.5 in tukaj je jasno, da gre za plačila držav članic in plačila v Romuniji tukaj govorimo o eni študiji, o več študijah in kako poteka ta zadeva. Najlepša hvala. Uh, wat de betrouwbaarheid betreft, uh, mevrouw Gressle, uh, voorzitter. Kar zadeva zanesljivost predsednica. Uh, navedli ste nekaj številk. Mi vemo, da številke, podatke, ki jih dobimo od držav članic, niso vedno najbolj zanesljive. Torej, kaj skušamo narediti? Skušamo čim bolj preveriti, opraviti vsa potrebna preverjanja, uh, Zato, da se ne bi naslonili samo na te podatke, ki morda niso povsem zanesljivi in zato pregledamo podatke tudi v državah članicah, ko pravimo revizijo in še zlasti tam, kjer obstaja tveganje, skušamo eh, situacijo bolj nadzirati, eh, dobiti dodatne informacije se strani držav članic in če je potrebno, organiziramo tudi misije v državah članicah, da na kraju samem preverijo, kakšna je situacija. Torej, deljeno upravljanje, deljena odgovornost. Vsak mora izboljšati lasten pristop. In pri tem seveda nudimo individualno obravnavo in podporo, če ugotovimo, da je premalo znanja um, in organiziramo seminarje oziroma tečaje za um, uradnike. Uh, Hkrati pa izvajamo tudi sankcije, če je to potrebno, če ni odziva na naša priporočila oziroma če je napak preveč. To pomeni predvsem prekinitev plačil eh, in programov ter popravke, eh, kar je odvisno od tega, koliko hude napake so bile narejene. Eh, zdaj pa naprej, kar zadeva to pavšalno plačilo, se bom obrnila na svojega sodelavca, ki vam bo to takoj povedal. Potem pa še vprašanje v zvezi z dodano vrednostjo, ki jo naše delovanje prinaša na evropski ravni. To dodano vrednost. Eh, vprašali ste, če vemo, ali ustvarjamo to dodano vrednost. Torej, da, dodana vrednost gotovo je pri tem. Konkretnih podatkov vam zdaj ne morem posredovati, lahko vam odgovorimo v nadaljevanju, ne bi zdaj hotela kar nekaj navajati na pamet. Treba pa je povedati, da tudi če se določene izdatke sofinancira iz Evropskega socialnega sklada ter iz drugih skladov in gredo ta sredstva v blagajne držav članic, ne moremo sprijeti, da se denar porabi na napačen način. Vse države članice imajo svoje proračune in pritisk na uporabo proračunov, kar pa ne pomeni, da se ne sme uh, uresničiti določenih pomembnih stvari. Uh, Če gre za točke, ki so vključene v specifična priporočila za države članice ali zaveze, ki zadevajo program Evropa 2020, je treba ta sredstva seveda dobro uporabiti in to bo tudi dalo dodano vrednost. Namreč, če teh sredstev ne bi bilo, se tudi teh projektov ne bi moglo izvesti. Nekaj ste vprašali tudi v zvezi s prekinitvijo eh, izvajanja programov oziroma izplačevanja. V letu 2013 je bilo prekinjenih ali zaključenih 11 operativnih programov in to začasno ali dokončno. 25 prekinitev plačil je tudi bilo zahtevenih, kar vse skupaj predstavlja 348,8 milijonov evrov. Leta 2014 pa imamo um, devete operativnih programov, ki so bili delno ali v celoti prekinjeni ali zaključeni. 30 prekinitev plačil uh, je bilo od določenih, kar skupaj predstavlja 1 milijardo 319 milijonov evrov. Tako, takšen je položaj, kar zadeva prekinitve plačil. Še eno vprašanje ste mi postavili o romih in sicer ali imamo podatke o tem, kar se izvaja za romsko skupnost. Vemo, da je bilo v obdobju 2007 do 2013 namenjenih 10 milijard evrov za namen vključevanja oseb, ki živijo v revščini in brezposelnosti. Eh, Romi so tudi del eh, te številke, ne znam vam pa povedati, kolikšen je odstotek Romov eh, znotraj te številke oseb v ranljivem, občutljivem položaju. Vse države nam namreč ne dajajo podatkov, pri, bi, pri katerih bi razlikovali med revnimi ljudmi glede na njihovo etnično poreklo. In zato ne moremo um, pri teh podatkih tega izpostavljati. Dejstvo je, da velik delež sredstev namenjamo najbolj občutljivim delom prebivalstva, med njimi so tudi Romi. Kaj pa načrtujemo za prihodnost? Predvideli smo, da bo vsaj 20 odstotkov sredstev iz Evropskega socialnega sklada namenjenih najobčutljivejšim, najšipkejšim skupinam, med katerimi so tudi Romi, v zvezi s katerimi ehm, je kar precej problemov vezanih na izobraževanje, opustitev šolanja, dostop do zdravstvenih storitev in tak, tako naprej. Zato bomo nadaljevali z izvajanjem strategije za, eh, Rom, za Rome, ki obstaja v vseh državah članicah. Eh, ta eh, odstotek v minimalni višini 20 odstotkov bo potem še povišan za dodatne 3 odstotke iz Evropskega socialnega sklada za najšipkejše skupine, torej tudi za Rome. Aha. In še kar zadeva te pavšalne zneske, eh, stopnje pavšalnih zneskov bo spregovoril naš generalni direktor. Izvolite. Hvala, komisarka. Še dodatek glede pavšala. Korekcije pri pavšalu uporabljamo le, ko ne moremo kvantificirati napako, za katero gre. In skušali smo zmanjšati in omejiti število primerov. Gre za primere, ko je pravzaprav nemogoče kvantificirati natančno napako. Gre za tipične primere, ko imamo sistematično vprašanje, recimo glede delovanja organa za revizijo v zadnji državi članci. Recimo primer v Romuniji imamo tak zgled, ko je šlo za eno možno izbiro in to je bila uporaba pavšala. Hvala. Zu der Frage aus der Box 63 oder die Frage 33, die, die Gehälter še vprašanje v zvezi s plačami v Romuniji, prosila bi vas, da nam vsaj pisno odgovorite na to vprašanje še, gospod Pibor. Najlepša hvala. Gospa komisarka, zelo veliko tiste napravili na, na nas. Kako zelo podrobno ste odgovorili na naše vprašanje v tako kratkem času. V tem odboru vprašanja niso vedno naj bolj prijetna. Omenili ste 9 milijonov ljudi, ki so prejeli podporo za izobraževanje v okviru jamstva za mlade. Za kakšno podporo gre? Gre za mesečne tečaje in potem so mladi zopet brezposelni. Mar ni to samo prelaganje težav na kasneje ali ne bi bilo bolje, da bi sredstva ulagali v spreminjanje strukture, da bi podpirali izobraževanje, ki je primerno za trg dela, ne pa za državne inštitucije. In še drugo vprašanje, 41 odstotkov napak, ki bi jih lahko odkrile države članice same, In če bi prišlo do tega, bi bila stopnja napak okrog 1,8 odstotka. Vi ste varuh pogodb, vi ste odgovorni za teh 1,8 odstotka in vi ste odgovorni za to, da stvari dobro poteka v državah članicah. Potem ste govorili o mehanizmu za neto finančne popravke. Tam se je na srečo stopnja napak znižala, vendar pa komisija ne prejema neposredne odgovornosti za to, kar se dogaja v državah šanjcah. Mi smo vedno znova zahtevali, da opravljate svoje lastne preverbe, kontrole in nadzor in da ne prepuščate vsega držav član, državam članicam. Predvsem v tistih držav članicah, kjer vedno znova prihaja do napak, nam lahko kaj več poveste o tem. In še vprašanje za gospo Sender. Gre za posebno vprašanje glede Nemčije. Jasno je, da v sistemu upravljanja nekaj ne deluje, še posebej v Zvezdni državi Turing v, v Nemčiji, kajti to me zelo zanima tudi mojo kolegico Senderjevo. Gospa komisarka. Thank you, well, colleague. Hvala lepa, gospod Piper, hvala za te prijazne besede. Ja, komisiji je veliko podpore, imam fantastičnega generalnega direktorja, odlično ekipo in vsi se me res pripravijo na karkoli, ampak še vedno se moram veliko naučiti. Naučiti se moram še veliko več, kot sem se naučila doslej. Naloga je zelo obsežna, pa hvala za vaše prijazne besede, to cenim. No, mislim, da ni nekaj neprijetnih vprašanj. Tu sem zato, da imamo iskreno razpravo, kajti strinjamo se z istim ciljem. Sredstva v Evropi je treba porabiti na učinkovit način, na optimalen način. Gotoviti moramo vse goljufije, pomankljivosti, netočnosti, kajti vsak podatek je pomemben vsak podatek lahko potem prenesemo v denar in to lahko porabimo dobro ljudi. Zato ti odborov za proračunski nadzor delajo v istem taboru kot komisiji. Videti moramo, kje so stvari napačne, da bi se lahko med seboj naokrepili in da bi bili močnejši, kajti močnejši bomo, če bomo skupaj. Ni nobenih neprijetnih vprašanj, vse vprašanja so v redu zame. No, bolj specifično, 90 milijonov ljudi, naj bi imela dostop do izobraževanja, delovnih mest in tako naprej, je to dovolj? Odgovor je ne. Ali imamo dolgoročno delovna mesta, delovna mesta v javnem, zasebnem sektorju? Ne vem, to, kar pravite, drži. To je verjetno predvsej občutljivo vprašanje. Trudili smo se, da bi natančno ocenili rezultate, ampak vemo, da bomo potrebovali evolucijo za učinkovito rabo sredstva, potrebujemo več delovnih mest, vzdržna delovna mesta potrebujemo in zato bomo sedaj začeli s tem naložbenim programom, to vsi pričakujete, korak v pravo smer, ni pa dovolj je začetek. Trudimo se, da bi zasebni kapital, ki bo vložen v gospodarstvo, prenešen. Upamo, da si bodo ljudje upali vlagati, da bomo imeli dovolj jamstv za te ljudi, da bodo vlagali v realno ekonomijo, s tem, da bi ustvarjali delovna mesta. To potrebujemo, zato da bi ustvarjali delovna mesta, zato smo predvsej odločni, da bi ustvarjali delovna mesta. Pri tem pa naj bi podprli izobraževanje in usposabljanje tudi zavode za poslovanje, posod po Evropski uniji. Tako da imate mogoče tudi blizu meje, kjer živite, vstav do delovnega mesta preko meje veliko bo sredstev iz osebnega sektorja. Upamo, da bomo tu imeli sedaj posebno drugačno držo. Veliko je novega navdušenja za ulaganja, ampak potrebujemo produktivne naložbe. Produktivno za vse, za vlagatelje in za tiste, ki imajo posredne prednosti pri stvarjanju delovnih mest. Gre za celovito politiko. In Evropska komisija bo naredila prav korak v pravo smer. 41 odstotno stopnjo napak bi preprečili, če bi države članice opravile preverbe že prej. O tem jo sprašujete in odgovor je ja. Vem, da se moja služba res trudi za to, da bi preprečila goljufije in zlorabo rabe sredstev. Ampak gre za deljeno upravljanje. Odgovorni smo za to, kar se zgodi z evropskimi sredstvi in res je smo, ampak tudi na ravni držav članice stvari lahko izboljšajo. To ne pomeni, da sedaj prelagam odgovornost na države članice. Ne pravim, pomagali jim bomo najprej na prijateljski način, s podporo, z upravnim usposabljanjem, z gradnjo zmogljivosti, z nasveti, z najboljšimi praksami, s kolegi, ki se ukvarjajo s tem, da bi izboljšali zmogljivosti absorpcije, delujemo pri antarskem vzdušju, ampak seveda bomo poskrbeli tudi za revizijo, zato da se bodo sredstva primerno porabile. Če to ne bo delovalo, potem bomo pravili domačo nalogo že na samem terenu. Z obžalovanjem pa to bomo storili. Če države članice ne bodo izpolnile odgovornosti, bomo seveda morali poseči v to. In če bomo gotovili, da so kar nekaj tvegan in grožen, ja, potem bomo seveda tam in ustrajali bomo na tem, da bomo imeli odgovornost in revizijo, zato da se bodo sredstva porabila primerno ali pa vzela. Pripravljeni smo prevzeti odgovornost. Tu ni za napake, če gre za 3,1 odstotkov, je stopnja pač taka. Potem tudi to, kar se je zgodilo v Nemčiji, o tem moram poprasati kolega, generalnega direktorja. On bo odgovoril ali pa bomo to posredovali v pisni obliki. Ne vem, če lahko počakate nekaj dni nimamo podrobnosti tu. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Ajana Sender za den. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Sí, esto es la gracia del señor Piper, que me pase tan bien. <laughs> Hvala, mm, gospa predsednica. Uh, v bistvu bi vam kar predala kopijo tega, teh vprašanj, ki jih imam za komisijo, zato ker to, kar imam tukaj napisano, se zdi vse jasno, vendar pa no, vendarle. Želela bi vprašati gospo komisarko, ki jo seveda toplo pozdravljam v našem odboru in glede na to, da je res grozno to, kolikšna je stopnja brezposelnosti še zlasti med mladimi in koliko je še napak, ki kaže na šibkost tega sistema, vprašati naslednje. Eh, glede na to, da je ta sistem tako šibak in da imamo v njem kar precej eh, protislovi, komisija po eni strani daja določena navodila, ki so vendarle povzročila tudi večjo brezposelnost v nekaterih državah, tudi v moji državi. Po drugi strani pa daje nova navodila takrat, kadar je že prišlo do katastrofe, ki je nepopravljiva. Ampak kar zadeva Evropski socialni sklad, če se ne spomnim, če me spomin ne vara, je že leta 2006 bila sprejeta uredba. Potem ehm, je bilo v obdobju od 2010 do 2014 najbolj kritičen, kritično. Ampak ti pogoji za dodelitev pomoči, kakšni so bili, naprimer, um, če se ustvari to delovno mesto, ga bo treba obdržati več kot tri leta. Potem med drugim je v svojih predlogih komisija uh, ustvarila tudi situacije, ki so res nevrjetne. In zdaj, ali se vam ne zdi, da bi bilo potrebno te pogoje, ki so bili določeni pred nastopom krize, eh, upoštevati kot eh, napake? Ti najbrž vplivajo na napake. In kaj nameravate storiti za to, da bi to preprečili, zato da Eh, računsko sodišče ne bi tukaj uh, tega vrednotilo kot napake, zato ker gre za pogoje iz leta 2006, uh, eh, ki zahtevajo triletno ohranitev delovnega mesta, kar potem več ni bilo mogoče. In sklad bi moral biti uporabljen in sredstva prav za premoščanje krize. Uh, zato bi bilo treba tukaj nekaj popraviti. in tudi ta stopnja napak, ki je toliko višja, me zanima, kaj vaše službe počno za to, da bi jo v tem smislu lahko znižali. Potem pa še nekaj me zanima, ker ste že omenili zvezno strukturo Španije in tudi vaša država ima zvezno ureditev. Bi želela vprašati, kaj ugotavlja tukaj trojka, saj gre pri zvezdno urejenih državah za države s podobnimi problemi. Eh, sklepam, da ste najbrž tudi povedali, da bo treba španske oblasti naučiti, kako to delati. In me zanima, ali imate mogoče tudi vi kakšen primer iz vaše države, naprimer belgijskih oblasti, ki so izboljšali situacijo um, v tem konfliktnem položaju. Pa še eno vprašanje zadeva problem, ki je bistvene narave in sicer gre za to stopnjo absorpcije. v bistvu vse države članice spodbuja, da ta sredstva porabijo in na kakšen način lahko torej preprečimo to, da bi se po eni strani zdelo, da so države primorane sredstva porabiti, po drugi pa prihaja do te neugodne stopnje absorpcije. Gospa komisarka. Eh, dank u wel, mevrouw eh, Ayala Sender. Um, Hvala lepa, gospa Jara Sender. Omenjali ste zelo strogo politiko trojke po eni strani, po drugi strani pa ste omenjali socialni sklad in naložbe. S tem naj bi skušali popraviti zelo strogo vrčevalno politiko trojke. V parlamentu smo se že pogovarjali o tem kontekstu poročila o napredku in ko smo ocenjevali način, kako so se izvajala priporočila trojke. Seveda smo videli, da je tu kar nekaj pomankljivosti. Ja, seveda je bilo kar nekaj pomankljivosti. Vse bi lahko izboljšali. Če neka država prijema pomoč, potem se nekatere stvari naložijo. Ne in mislim, da bomo imeli tudi socialno oceno vnaprej, imeli bomo tudi ex ante ureditev s socialnimi partnerji, da bi videli, koliko to stane, koliko stanejo spremembe politik. Sicer pa mislim, da ne moremo kriviti trojke za vse. Ja, imeli smo nekaj težav, imeli smo nekaj mehurčkov v nekaterih državah, imeli smo velike mehurčke v nekaterih državah in časih ni bilo druge poti, ni bilo druge možnosti kot to, kar smo sprejeli. Tako da mislim, da te težave sodijo v preteklost. Ne moremo kriviti le trojke, ampak strinjam se z vami. Ja, trojka je deloma odgovorna za to, kar se je zgodilo in potrebujemo več ex ante socialnih ocen pri takšnih pomočeh in programih. Mislim, da gremo v pravo smer še vedno potrebujemo nekaj rezov v proračunu, kajti biti moramo eh, proračunsko odgovorni, ne smemo ponavljati napak iz preteklosti, ne moremo dolga prenesti naslednje generacije. Vidimo demografske spremembe in seveda moramo paziti na izdatke, kajti več bo starejših in vse manj bo tistih, ki so lahko zaposleni in so toliko stari in zaradi proračunskih razlogov bi, moramo biti veliko bolj odgovorni kar pomeni, da moramo paziti na sredstva in programe takšne vrste. Istočasno pa pravim, da potrebujemo strukturne reforme, ker moramo rešiti kar nekaj takšnih težav. Reševati moramo vse usporedno. To, kar se je zgodilo doslej, ni bilo dovolj, zato da bi spodbudili rast, ki jo potrebujemo, torej premalo naložbe. Nekateri pravijo, da bi moral javni sektor vlagati, drugi pravijo, ni denarja. Res je, včasih ni dovolj javnih sredstev, ampak zato imamo naložbeni načrt in s tem naj bi spodbudili zasebni sektor naj vlaga, tako da bi kapitalski trg ponovno zaživel. Zasebnimi naložbami torej. Da bo gospodarstvo lahko zaživelo, da bomo imeli naložbo ustvarjanje delovnih mest in spodbudo rasti, da bi ustvarili pravi krok. Glede socialnih vidikov, pa pri naložbah potrebujemo tudi naložbe ljudi, kadre in vire. To je ključni del konkurenčnosti in gospodarskega delovanja. Najpogosteje so tudi kadri zelo pomembni, tako da potrebujemo naložbe v ljudi, infrastrukture. Od leta 2006 do slej je poteklo že nekaj časa, res je dolgo obdobje to. Nisem bila ne v parlamentni komisiji v tem času, ampak slišala pa sem, da je v preteklosti situacija v Španiji bila zelo zapletena. Mislim, da smo imeli ta pojem goldplatinga v Španiji, torej pretiranega prenašanja zakonodaje. Potem smo imeli tudi nekaj strogih pravil, ne vem, če je šlo za nacionalne ali regionalne ravni, ampak kot veste, teh pravil ni nalagala Evropska unija, ampak so to počeli v Španiji in s tem so še povečali težave, do katerih je prišlo. Ni šlo za težave s pogojevanjem, ampak je šlo za to, da bi to lahko rešila država članica sama. Kajti šlo je za nacionalne težave, ki so skledile iz nacionalne ali zvezdne zakonodaje, ne pa iz EU določb. Potem zmogljivosti absorpcije, ja, vemo, da je to lahko precej problematično, vemo, da so stvari zapletene. Seveda ne moramo kar prelangati rok plačil. Nekaj fleksibilnosti sicer imamo, ampak ne moramo biti fleksibilni ad infinitum, tako da moramo poenostaviti te možnosti glede stroško. Vse se bo dalo poenostaviti in mislim, da bi s tem lahko olajšali državam pri urejanju sistema. Gre za sistem strošk na enoto. Sistem strošk, stroškov na enoto je tak, da bo povezan tudi z delegiranimi akti. Mislim, da bi lahko z delegiranimi akti to uredili. S časoma bi to lahko uredili v vseh državah. Nekatere države niso tako zelo zadovoljne, ker to pomeni več odgovornosti za njih. Prav tako je to treba urediti regionalno, glede formule, ki bi jo lahko izvajali. Ampak Evropska komisija meni, da bi do leta 2017 res lahko imeli vsaj 50 odstotkov poenostavljenih stroškov, da bi poenostavili birokracijo v državah članicah. Potem bi imeli tu tudi posredne prednosti. Zmanjšali bi stopnje napak, imeli bi tudi boljšo revizijo, bolj poenostavljen in.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 To je res lahko dobro za vse, preko meja. Hvala. Gospod Prvinski, naslednji seznam, dve minuti. Thank you, madam chair. Hvala, predsedujoča. Gospa komisarka, le eno vprašanje bi imel za vas. In sicer me zanima naslednje. Rekli ste, da Ne gre za vprašanje, koliko, ampak kakšni rezultati naj bi bili doseženi. Ali nimate občutka, da je tu še nekaj manevrskega prostora, da bi se vprašali, katere spremembe politik potrebujemo, kajti preden bomo lahko uredili, nadzorovali, moramo jasno vedeti, kaj sploh urejamo, kaj nadzorujemo. Ali so te politike primerno opredeljene? Vi sami ste omenjali jamstva za mlade in tudi to, da preučujete, kako je sedanjimi uredbami, kako je s pogoji v državah članicah, da bi, kot ste rekli, ponovno zagnali dejavnosti, ki jih nujno potrebujemo, pravite, ampak mogoče to ni vedno najbolje zasnovano. Vaš generalni direktor in drugi, ki delajo pod vami, bi mogoče lahko bili razsvetljeni, da bi kritično ocenili cel niz povlastil in teh politik. Mogoče bi lahko bili potem zelo produktivni pri predlaganju sredstev in načinov, s katerimi bi lahko redili to, kar ste omenjali, ta naložbeni načrt za Evropo, tako da bi ta načrt lahko veliko bolje dopolnili s tem splošnim pojmom, da bi bilo treba kohezijski sklad vključiti v nov načrt, da bi to res zaživelo tako da bi začeli dosegati cilje iz Evrope 2020, torej da bi dosegli 75 odstotkov. V prvem pisnem odgovoru gospa komisarka je preveč ustaljenih fraz. Ni dovolj zavedanja, da sedaj prihaja do mislnega poročila, po okviru 2020, čez nekaj tednov, mesecev, In zdi se, da je cilj komisije, da bi dosegli spremembe, ne pa kontinuitet obstoječega. In pričakoval bi, da bi vi kot komisarka, ki ste zadolžene za do socialne zadeve, za mobilnost delavcev, bila zelo aktivna v komisiji, skupaj s kolegi, pri posodabljanju oblikovanja politik in mehanizmov. No, ne pričakujem, da boste sedaj imeli nova proračunska sredstva. Ja, seveda moramo delovati znotraj obstoječega okvira. Tega se zavedamo. Zavedamo se proračunskih omejitev. Ampak, ko pravite, da bi morali bolje uporabiti sredstva, mislim, da se vse začne s kritično oceno politik in pristopov, tem mehanizmov, ki jih imamo, tako da bi res lahko Izvajate naložbi načrt, gre za to, da bi se osredotočili na mala in srednja velika podjetja, na srednja velika podjetja, da bi ponovno oživili gospodarstvo. Zdi se mi, da bi tu potrebovali nov nujni zagon. Treba je razumeti, da je to treba oživeti, ne pa da le pričakujemo občajne postopke, izboljšave obstoječnih sistemov upravljanja in nadzora. Hvala. Spokojno, mislim, da je tako mislim. Uh, thank you well. Uh. Ja, hvala lepa, kolega. Prav imate. Res moramo pregledati vse horizontalno. Ne moramo le gledati tega obdobja, ki se je zaključilo leta 2013 in da se ne bi nič naučili iz tega. Ne, ne njihno moramo stvari ocenjevati tako da bi lahko izboljšali našo zakonodajo, da bi to lahko nenehno izboljševali. Mislim, da se trudimo, imamo veliko različnih ureb, sedaj preučujemo povezave med sredstvi in strukturnimi reformami in upamo, da bo ta pojem izboljšal situacijo. Imamo ex ante pogojevanje, to nalaga določene strukturne reforme, to izhaja iz priporočil po državah članicah imamo različna poročila, ki se uporabljajo za to, da bi imeli ocenjevanje stanja, da bi lahko oblikovali načrte za države članice. Mislim, da bomo morali temu posvetiti veliko časa, zato da bomo imeli stabilnost in rast, da bomo dosegli vse te cilje in da bomo to tudi vključili v načrte priporočil po državah. Pomembno je, da imamo specifične cilje in s tem povezane strategije. Tako bomo napredovali. Treba je namreč zagotoviti prioritizacijo pri izdatkih. No, mislim, da bi lahko veliko stvari izboljšali, glede na preteklost. Seveda, pogodbe prinašajo določeno odgovornost, treba je izpolnjevati zahteve iz pogodb. Včasih je tako, da Imamo horizontalni pristop pri programih in politikah in to je lahko dobro. No, sicer pa vprašanje brezposobnosti na no, Evropski uniji lahko storimo le nekaj. Nekaj lahko storimo, ampak pravzaprav so te politike trgu dela v roko držav članic, regij. Mi se lahko potrudimo, da bi ustvarili notranji trg in okvir, ki naj bi spodbujal k oblikovanju delovnih mest. In spodbojanju trga dela. Sveda se trudimo, gledamo trge dela, nekaj velikih težav vidimo in to bo treba reševati. Potrebujemo naložbe za to, da bi zmanjšali stopnjo brezposobnosti mladih, zlasti dolgoročno brezposobnost. Zelo dobro, da imamo jamstva za mlade, kajti veliko je brezposobnih, ki so mlajši od 25 let. Pri jamstvih za mlade imamo 2,3 milijarde iz socialnega sklada, potem imamo še 2 milijona za naslednji dve leti, tako da bi to lahko hitreje izvajali. In to bi res lahko storili. In če bi lahko pospešili izvajanje teh sredstev, potem bi države lahko videli kakšno prednost. In to bi lahko pomenilo, da države izpolnjujejo svoje obveznosti, da izvajajo strukturne reforme, dosegajo cilje pri tej pobudi jamstva za mlade. Ne gre za to, da bi kar delili denar. Ne, gre za to, da bi države članice izvajale strukturne reforme, zato da bi izboljšali trge dela. Kar pa zadeva tiste, ki so dolgoročno brezposelni, no, polovica vseh brezposelnih v Evropi je dolgoročno brezposelnih. Ne želimo jih imeti še več, kajti enkrat, ko ste izven trga dela, je težko priti nazaj prihodnih mesecih se bomo evropske politike sredotočili na to, potem se bomo sredotočili tudi na veščine, na usposabljanje, izobraževanje, seveda je to v roka držav članic. Ali kot sem rekla, nekateri primi celo regiji, ampak mi lahko pomagamo. Trudimo se, še naprej se bomo trudili. Seveda se osredotočamo na to v našem programu v prihodnjih mesecih, tudi na mobilnost delavcev, nekateri imajo velike težave s tem, to je zelo čustveno vprašanje skupaj bomo oblikovali svežen mobilnosti, za drugo polico dela veliko bo številk in dejstev v tem svežnju, zato da bi videli, kako bo s tem. Kako je s pretokom delavcev te ali druge smeri iz ene države v drugo, želimo odstraniti ovire, želimo zagotoviti, da ni zlorab pravil ki obstajajo in upamo, da če bomo izvedli vse te pobude, lahko ustvarimo 2 milijona novih delovnih mest. Če so ljudje pripravljeni potovati preko meja, če so lahko bolj fleksibilni, lahko tudi s tem pomagamo delodajalcev, ki potrebujejo sposobljene kadre. Mogoče jih lahko dobijo drugot, če so ljudje pripravljeni potovati. Hvala lepa, kot boste razumeli. Imam toliko dela, še preveč, toliko nalog, jih moram izpolniti. Seveda je veliko energije, veliko je zavezi, imamo dolgoročne programe, mislim, da vidimo, koliko je točk te. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zelo dobro je, da dobimo na položaja nove osebe, ki imajo veliko zagona in veliko novih idej. Gospod Von. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil gospe Ivanovi za predstavitev. Imam vprašanje v zvezi z Evropskim socialnim skladom, vendar pa prej ga zastavim, bi rad povedal nekaj v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih. Ta pobuda je zelo pomembna. Nekateri so dejali, da obstaja velike razlike med državami članicami. To je postalo očitno. Imamo različne države članice, ki so zahtevale več različnih količin denar, ki jih izvajajo potem te programe na različen način, pred različnimi programi. Pomembno je, da nadzorujemo to, kar se dogaja v državah članicah. To mora storiti tudi sodišče. Gre za zelo pomembno vprašanje. Brezposelnost med mladimi v Evropi je nedopustno in to je res največji škandal v današnjih časih. Če imamo razpoložljiva sredstva in če jih ima na razplago državljanci, moramo poskrbeti za to, da jih porabijo na učinkovit način. Zato pozivam računsko sodišče, da nadzira situacijo v država Švenca. Glede Evropskega socialnega sklada dobili smo veliko posebnih poročil iz računskega sodišča, še posebej glede tega sklada, še posebej, ko gre za merjenje učinkovitost sredstev znotraj Evropskega socialnega sklada, ko gre za Rome, mlade, različnih etničnih izvorov in tako dalje. Zelo težko je meriti učinkovitost teh porabljenih sredstev in stopnje mladih, ki dobijo zaposlitev. Zanima me, če obstaja učinkovit način merjenja učinkovitosti v teh skupinah in če to ni mogoče, potem mislim, da bi bilo dobro, da bi prenehali s, te, s takšnimi poročili. Če tega ne moremo izmeriti, potem ne vem, zakaj poročamo tem. Lahko izmerimo učinkovitost Evropskega socialnega sklada pri teh skupinah če to ni mogoče, potem mislim, da posebnih poročil sploh ne potrebujemo. Komisar. Gospa komisarka. Ja, uh, thank you, kolega, for the steun. Om... Najlepša hvala. Hvala za vašo podporo glede pobude za mlade. Če lahko te pobude izvajamo, potem lahko računamo na vašo podporo, da bomo to zakonodajo sprejeli v Evropskem parlamentu in da bodo potem države članice hitro izvajale te programe sami. Hitro moramo ukrepati, kajti časa nimamo več veliko. Glede dolgoročnih rezultatov sredstev iz Evropskega socialnega sklada in učinkovito pravo. merimo očinkovitost naše politike glede na dosežene rezultate. To moramo izmeriti z kazalniki. Samo tako lahko opravičimo te stroške in izdatke. Tako smo storili v preteklosti v državah šlanicah, v regijah, vendar pa je treba tudi pogledati rezultate programov, Če smo izobrazili tisoč oseb, to ne pomeni, da ima vseh teh tisoč oseb boljšo situacijo na trgu dela in da so dobili dolgoročno zaposlitev. V tem obdobju bomo skušali doseči, če bi lahko dobili dobre kazalnike za rezultat in za končen rezultat in očinkovitost. Tako bomo lahko izmerili rezultat naših naložb da vidimo, koliko mladih se izobrazi, dobi zaposlitev in dobi dolgoročno zaposlitev. Zato potrebujemo kazalnike. To moramo jasno zapisati tudi na začetku našega programa. To bomo vključili tudi v novi program, ki ga bomo začeli izvajati. Torej, ne bomo rekli, da bomo videli čez leto ali dve, kaj se je zgodilo, kako so se stvari razvile in da bomo potem skušali izmeriti in dokazati rezultate. Upam, da, da bomo lahko izboljšali naložbe in da bodo ljudje videli, kako zelo koristne so te naložbe. Imamo zelo veliko odgovornost, zato kažemo našim državljanom, da skušamo storiti vse, kar lahko in da to tudi lahko storimo. Takoj, ko bomo zmožni tega, bodo ljudje resnično uvideli, koliko lahko storimo. In takrat bomo dokazali, da je evropski integracijski projekt res upravičen in da koristi našim državljanom. Ko bo poseganje Evropske unije upravičeno in koristno, bomo to tudi storili in tako bomo dokazali našim državljanom, da smo uspešni. Čisto na kratko, moje vprašanje je bilo bolj konkretno. Bomo lahko izmerili kazalnike, uporabe sredstev z Evropske socialnega sklada za posebne skupine, ko gre za mlade, etnične manjšine in tako dalje. To je zelo težko izmeriti. Zanima me, če nam bo to uspelo v prihodnosti. Ja. Eh, torej, moja služba preučuje to zadevo, preučuje tudi končne evalvacije zadnjih programov in iz teh analiz bomo lahko videli, kako učinkoviti so bili ti programi v določenih državah. Nimamo še dovolj podatkov za končno evalvacijo in poročila bomo izdelali na podlagi posameznih vprašanj. Pogledali bomo najbolj ranljive skupine v družbi, koliko smo vložili, kakšni so rezultati in kaj smo dosegli na terenu. To bomo storili glede na področja naložb. To pomeni, da bomo dobili zelo podrobna poročila. Upamo, da bomo vse podatke zbrali do konca marca in da bomo te evalvacije lahko opravili in potem zaključke potegnili iz analiz ko bomo zaključili zadnji program, bomo morali potegniti politične zaključke in se naučiti iz naših izkušenj. Najlepša hvala. Dank, Frau... Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. Najlepša hvala za vašo podporo. Zelo smo prijetno presenečeni, kako zelo si prizadevate na tem področju in kako zelo ste predani temu delu. V preteklosti smo videko eh, rezultatov, potegnili smo zaključke in to lahko porabimo za prihodnost. Vi govorite o tem, da moramo vse pregled analizirati in potem to uporabiti za prihodnost. Torej, treba je upraviti vse formalnosti, kar je pomembnost, vendar pa je odločilno vprašanje, kakšen učinek želimo doseči. Prav imate, ko pravite, da potrebujemo boljši kontroling in Vprašanje je, kako bomo to dosegli za vse države članice, da bodo res vse države članice lahko ugotovile, če smo dosegli dodano vrednost. To se mi zdi zelo težko. Sprašujem se, če ne bi preko vaše raznolikosti morali ugotoviti, da tukaj Evropska unija naleti na omejitve ne vem, če bo dobro, če bomo sprejeli več določil, več pravil, vendar pa smo še zelo daleč od tega, da bi resnično lahko izmerili učinkovito. Zato mislim, da bi se morali sredotočiti na najbolj pomembne točke, ki jih resnično lahko izmerimo in dokažemo rezultate. Najlepša hvala. Komisar, Gospa komisar. Ja. Ja. Ok, dankjewel collega. Ja, de zorg. Eh. Najlepša hvala. Vidim, da si v odboru resnično želite, da bi lahko izmerili in dokazali rezultate in učinkovitost zavedamo se tega, da moramo doseči rezultate in da moramo biti sposobni to tudi dokazati. Razumem, zakaj si zelo prizadevate, zato ne moremo samo nasplošno govoriti o tem, kaj počnemo, kje porabljamo sredstva, kam smo poslali sredstva in tako dalje in da nam je vseeno za rezultate. V interesu vseh je, da pomagamo najbolj ranljivim v družbi in tudi tistim, ki so brezposelni. Zato si zelo prizadevamo za to, da bi podprli države članice in regije kot partnerje, ko vlagamo v to. Če si pogledamo obdobje 2014-2020 in večletni finančni program za to obdobje, postane jasno, da se to odraža v programih Želimo si namreč programov, ki so prilagojeni na državne članice, na regije, da financiranje prilagodimo na cilje, da lahko izpolnimo cilje iz eh, programa 2020, naj gre za trg dela, znižanje brezposelnosti, naj gre za opuščanje šolanja za izboljšanje kvalifikacij, boj proti revščini ali pa znižanje stopne revščine. Na posameznih področjih bomo postavili prioritete, potem pa bomo temu prilagodili tudi programe. In pogajanje ex ante zahteva poseben, posebno pozornost glede sredstev in kje pravdamo ta sredstva, zato postavljamo toliko pogojev. Osredotočiti se želimo na cilje, na prioritete, ne želimo si samo prioritet, ampak potem ne vemo, če je prišlo do dane vrednosti ali ne. Države članice bodo lahko zastavile potencijalne cilje, ki jih lahko sofinanciramo v komisiji. In če bo komisija sodelovala, jih bomo zaprosili za prioritete. Potem imamo vprašanje glede rezerv za rezultate. Vse to je potem analizirano glede na učinkovitost zasegane rezultatov to jasno pregledamo in končno splačilo se izvede, ko lahko dokažemo, da so bili programi učinkovito izvedeni in da se je učinkovito z njimi upravljalo. V moji službi so vsi motivirani, da storijo najbolje, kar se lahko v vseh državah članicah, v vseh regijah. Prosim vas, da nismo pesimisti. Moramo še naprej ohraniti motivacijo, optimizem. To velja za mojo službo in upam, da to velja tudi za države članice, kajti vsi imam pred seboj zelo veliko dožnosti, veliko nalog, vendar pa lahko dokažemo, da si vsi prizrejamo za iste cilje. Dank. Najlepša hvala. S tem smo pri koncu izmenjave mnen z vami. Imam pa še prošnjo, da bi lahko odgovorili na vprašanje zanesljivosti držav članskega gre za korekture. Gre za vprašanje številka 19 in 20, torej 5 odstotkov manj za Brusel kapital, 15-16 odstotkov več za Brusel, 7 odstotkov za Rjoho potem pa šala pač za, iz, eh, za zahodni Wales in vzhodni Wales in potem tudi Sardinijo. Upamo, da bomo dobili od vas eh, kratko poročilo o tem. Tukaj vidimo veliko razhajanj in sprašujem se, če revizije natančno potekajo, kako prihaja do takšnih razhajanj. Lepo je bilo, če bi od vas dobili pojasnilo glede tega. Ines? Gracias. Najlepša hvala. Tudi sama sem želela zastaviti vprašanje. Bi nam lahko mogoče odgovorili v pisni obliki, kajti v razpredelnici, kjer imamo odgovore na vprašanje številka 19, vidimo popravke, ki veljajo tudi za vprašanje vprašanje za 2006. In tukaj vidimo tudi primer Turinga, kjer piše, da pri nekaterih primerih piše za zvezdno deželo, pri Turingu pa ni nobenih količinobenega zneska, ne vem, zakaj teh zneskov ni, jih niste prijeli od oblasti, pri drugih primerjih vidimo zneske, Poljska tega ravno tako ni naredila in Kastilja Leon ravno tako ne. Videla sem pa jih druge. Zanima me, zakaj jih tukaj v teh razpredelnicah ni. Ko gre za tvegane zneske, jih ni. Druge imamo odstotke, nimamo pa zneska. Ker ne razumem, zakaj gre, prosim za pojasnilo. To si prosim zapišite zraven. Najlepša hvala, gospa Nabajova ima besedo. Najlepša hvala. Najprej hvala, gospa komisarka, za vse odgovore. Zelo sem bila vesela, da so vsi kolegi omenili rezultate, kazalnike in učinkovitost programov v tem skladu. Skušala bom to razložiti na drugačen način, kot sem to storila prej. V tem poglavju mislim, da imamo dva pogleda na projekte. Produktivni projekti in pa projekti blaginje in socialne države. Tukaj bi lahko imeli študijske primere, poslovne primere, kjer bi lahko izmerili, koliko ljudi je po teh eh, možnostih tečajev našlo zaposlitev, kakšna je stopnja zaposlenosti v vrnljivi skupini, število novih zaposlitev zaradi novih investicijskih projektov v določenih krajih. Torej, lahko bi na takšen način izmerili rezultate. Potem pa imamo druge projekte, kjer gre za socialne projekte. Teh je zelo težko izmeriti. Tukaj se osredotočamo na visok standard za neproduktivni del prebivalstva. Najpomembnejši kriterij je kvaliteta storitev in cena teh storitev. Tukaj je zelo težko izmeriti učinkovitost in kazalnike, čeprav bi si sama teh najbolj želela. Imam še eno zadnje vprašanje, kaj ti pričakovala sem to vprašanje od kolegov, vendar pa mm, tega vprašanja nisem slišala. Gre za Evropski globalizacijski sklad. Sodelovala sem v delovni skupini kjer smo se odločali o izvajanju in prvič sem videla ta postopek v delovni skupini. Bila sem presenečena zaradi tega, kako različne so porabe in izvajanje, oziroma porabe teh sredstev. Slišala sem nekaj o Air France in o milijonih evrov iz evropskih sredstev, kar me pa še bolj skrbi je, To, da sem videla, da moramo biti bolj pozorni glede podvajanja obstoječih orodij. Danes smo videli primere, kjer je prišlo do zelo močne sinergije med Evropskim globalizacijskim skladom in socialnim skladom, vendar pa smo morali videti sinergijo, da smo razumeli, da ni prišlo do podvajanja, kako želite vi preprečiti podvajanje različnih ukrepov. To je vse. Najlepša hvala. Pa komisar. Gospa komisarka. Um, ja, danke vel. Eh. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Prav imate, ko razlikujete med trgom dela kjer se vidi, koliko je zaposlenih, koliko je brezposelnih. brezposelnih. Tukaj je zelo lahko delati z kazalniki. Potem pa imate drugi del, kjer je težje izmeriti rezultate. Če se skušamo osredotočiti na socialno in na modernizacijo socialnega sistema in tega si res želimo, Socialna blaginja je nekaj seveda subjektivnega in zato želimo k temu pridružiti in priključiti tudi pripadnike družbe, želimo biti inkluzivni in skušamo se osredotočiti bolj na preventivo in na preprečevanje, kot da rešujemo stvari kasneje. Ljudje potrebujejo zelo močno politiko zaposlovanja. Imamo zelo talentirane ljudi, ki lahko izkoristijo samo del svojih talentov, želimo sprožiti in uporabiti ta talent, to je v dobro vseh. Če lahko izboljšamo socialni model v državah članicah in mislim, da nam je sedaj to uspelo, vendar pa moramo poiskati kazalnike za natančno meritev količine in natančnih rezultatov. Treba je pogledati, kje se podvajajo sredstva. Globalizacijski sklad mislim, da se uporablja zelo učinkovito. In da s tem skušamo samo oblažiti negativne posledice globalizacije preko prestrukturiranja ali preko česar drugega. vendar pa vedno imamo posameznike, ki so žrtve. Ne gre samo za tovarno, ki jo zaprejo, ampak za posameznike, ki izgubijo svojo službo. Zato želimo pomagati tem osebam in jim pomagati najti drugo zaposlitev. Včasih sredstva prihajajo iz gledalskega sklada, včasih iz drugih socialnih skladov. Tega ne bi imenovala podvajanje, ampak učinkovito izvajanje politik. Če imamo projekte za izobraževanje, ki želijo premostiti čas brez poselnosti in da ta čas oseba porabi za izobraževanje in da je prehod bolj mehak v novo službo, mislim, da je to zelo dobra in čukovita poraba sredstev ni treba, da ta sredstva porabimo vedno za en in isti projekt in ne zdi se mi problematično, da sredstva prihajajo iz dveh skladov. Če bi lahko izboljšali rezultate in s tem, da bi združili ta dva sklada, bi to tudi storili. Da bi imeli poseben sklad za prestrukturiranje, vendar pa to sedaj ni prednostnega pomena. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Želi Evropsko računsko sodišče besedo? Gospa Ivanova, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila komisarki in čestitala za trud, za prizadevnost in da tako učinkovito vodi to področje. Glede na to, da smo razpravljali o zaposlovanju mladih, bi rada izrabila to priložnost, da povem v odboru, da računsko sodišče zelo aktivno pripravlja poročila v zvezi z zaposlovanjem mladih. Upam, da bomo k malu dobili enega teh poročil in to še letos. Najlepša hvala. Oh, Najlepša hvala. To je zelo dobra novica. Pripričana sem, da nas bo to zelo zanimalo. Najlepša hvala gospe Ivanovi in računskemu sodišču, najlepša hvala gospa komisarka. Vem, da sedaj generalni direktor dela že na naslednjem poročilu, tega se že veselimo. Zato bi rada še enkrat povdarila, da imamo statistike o operacijskih programih in razpravljali smo o tem, če bo to že v prilogi letošnjega poročila o dejavnostih. Upam, da bo to vključeno v poročilo za leto 2014, če ne moramo vedno znova posebej se prositi za to. Mogoče bi komisija lahko na podlagi vprašanj že poiskala te podatke in potem bi lahko preprečili to, da moramo sami iskati posamezne informacije. Pred včerajšnjem smo dobili vprašanje na vprašalnik, torej gre za zelo kratko obdobje, to nam vedno povzroča težave in raje vidimo, da pravočasno dobimo informacije, vredno tudi vi. Najlepša hvala še enkrat za izmenjavo mnen, za predloge, ki ste nam jih poslali in za pripravljenost. Vidimo se, če ne prej, čez eno leto. Veliko uspeha pri vašem delu in še enkrat hvala za razpravo. S tem je današnja točka na njem redu zaključena. Gremo na naslednjo točko. Gre za posebno poročilo številka 20-2014 računskega sodišča o majhnih in srednjih podjetjih na področju elektronskega trgovanja poročevalec je Balčitis, pristojni član Evropskega sodišča je Oskar Heriks. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Podavam bom povzetek najpomnejših dognan in priporočil Evropskega računskega sodišča glede omenjenega poročila. podjetja, ki se ukvarja z elektronskim trgovanjem, je podjetje, ki se ukvarja s storitvami ali s trgovino preko spleta. To spodbuja gospodarsko rast in krepi integracijo notranjega trga. To velja še posebej za mala in srednje velika podjetja. v evropskem gospodarstvu je vloga teh podjetij tudi v luči za poslovanja vedno bolj pomembna in to povdarja komisija, svet in tudi Evropski parlament. Majhna in srednje velika podjetja veliko krat zrastejo v velika podjetja. In zato spodbujamo uporabo informacijske tehnologije v podjetjih, ki se ukvarjajo z elektronskim trgovanjem in to jim damo na voljo v Evropskem skladu za raziskave in razvoj. Zato smo namenili 3 milijarde evrov. in dobili smo 2013 projektov, 60 odstotkov projektov je bilo predstavljenih in glede na strukturne sklade je delež okrog 85 odstotni, kar pomeni več. Na Evropskem računskem sodišču smo preverili, če so ta evropska sredstva učinkovita. Preverili smo 30 projektov v štirih državah, v Grčiji, v Italiji, na Polskem in v Združenem kraljestvu. Videli smo, da je v teh državah bilo uporabnih 1,6 milijarde evrov, kar pomeni 51 odstotkov celotnih sredstev. Ugotovili smo, da smo z evropskimi sredci prispevali k temu, da je dostop do online proizvodov in storitvah za majhna podjetja treba spodbuditi. Operativni programi v državah članicah predstavljajo zelo dobro podlago za podporo za ta podjetja v okviru e-commerce. Ti projekti so potekali gladko in rezultati so bili nasplošno dobri. Kar pa nismo ocenili kot zadostno, je bilo vprašanje, v kolikšni meri je bilo učinkovito Učinkovita poraba sredstva za doseganje poslovnih rezultatov na tem področju. In to zaradi tega, ker smo videli pomankljivosti pri nadzornih inštrumentih in da so države članice pri nadzoru in pri izboru projektov bili bolj osredotočeni na um, doseganje ciljev kot na rezultate zelo malo krat smo videli poslovni načrt ali pa cilje, ki bi jih lahko količinsko določili. Zato je veliko projektov izpadlo v državah članicah, čeprav oziroma zaradi tega, ker ni bilo stroškovne učinkovitosti v luči sofinanciranja. To je bilo v primerih ene tretjine projektov. Ugotovili smo tudi s tem v zvezi, da je veliko projektov bilo takšnih, ki bi bili uspešni tudi brez sofinanciranja in to je veljalo za približno 10 odstotkov. Poleg tega je počasni potek negativno vplival na projekte. Nasplošno lahko rečemo, da je področje elektronskega trgovanja kot vsako drugo področje, področje, ki zahteva jasne cilje, načrtovanje in pa tudi natančne kazalnike za merjenje. Evropsko računsko sodišče lahko ugotovi, da nimamo natančnih načinov za izmeritev ciljev. Rezultati niso bili vedno prepoznavni oziroma samo pri manj kot polovici projektov so bili izmerjeni rezultati in izbrani naj bi bili projekti, ki obljubljajo več dodane vrednosti in večjo možnost za doseganje rezultatov. Zato mislimo, da bi morali sistematično zbirati podatke glede tega v državah šestih in o njih poročati komisiji. Zato bi se morali osredotočiti bolj na kazalnike rezultatov in na kazalnike ciljev. Tako bi lahko izmerili, če smo dosegli cilje z evropskimi sredstvi ali ne. Zato mislimo, da bi bilo dobro, da bi države članice lahko tudi izmerili posledice finančne pomoči za rast in razvoj majhnih in srednjih velikih podjetij. In da bi lahko to povezali tudi s konkretnimi rezultati. Evropska komisija v svojem poročilu meni, da je takšno povezovanje zahtevno in zato mislimo, da je treba to tudi uveljaviti in izvajati. Najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala vsem članom tega odbora. Dank. Najlepša hvala. Iz komisije je bila tukaj gospa Vičeva. Izvolite. Uh, najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala tudi Evropskemu računskemu sodišču. Zelo smo zadovoljni, da smo ocenili učinkovitost finančne pomoči kot pozitivno nasplošno. Popolnoma se strinjamo s tem, da so spletne storitve in spletna trgovina področje, ki prispeva gospodarski rast in ker se osredotočamo gospodarsko rast in zaposlovanje, obe inštituciji menita, da to podporo potrebujemo. Glavna priporočila sodišča so povezana z merjenjem rezultatov in s procesom selekcije, ki poteka v državah članicah strinjamo se s priporočili sodišča in menimo, da veliko nalog ostaja v pristojnosti držav članic, vendar mora komisija nadzorovati in spremljati potek, vendar pa moramo reči, da delamo v zelo strogem zakonodajnem okviru in da zakonodajni okvir iz leta 2013 ni zahteval obveznih kazalnikov, kar bo veljalo za leto 2020 in da je prišlo do razhajanja glede povezovanja rezultatov in učinka pri projektih in res je, da bi cilji in rezultati morali biti povezani s plačili, vendar pa je zelo težko to oceniti na ravni projektov, kajti pri projektih nadziramo rezultat, vendar pa morajo organi za upravljanje povezati cilje z rezultati, kar poteka. Mm, v okviru selekcije. Zato se strinjamo s sodiščem, ki pravi, da moramo nadzorovati postopek selekcije v državah članicah. Za novo obdobje nameravamo nadzorovati postopek selekcije in kako bomo vzpostavili načela in pravila ravno tako nadzorujemo načrtovanje in tudi relevantnost kazalnikov, kazalnikov, kako so ti povezani s cili, kar pomeni, da izvajamo svoje pristojnosti na področju pogajanj in selekcije in glede nadzorovanja kriterijev za selekcijo. Glede merjenja moramo zagotoviti in oblikovati primeren sistem za zbiranje podatkov. Za novo obdobje smo že izdelali takšen sistem, imeli bomo letno poročanje napredka in to na to vsako leto. Takšen sistem že imamo za obdobje 2017-2013, vendar pa je zelo težko primerjati zaradi tega, ker še nimamo standardov in obveznih kazalnikov. Imamo osrednje kazalnike, vendar pa niso obvezujoči za države članice. Do tega pride kasneje. In še za konec, ne bi rada porabila preveč časa, ker smo tukaj predvsem zato, da odgovorimo na vaše vprašanje vendar pa glede na strateško usmerjenje in glede tega se strinjamo, da moramo skladiti naše delovanje s cili na evropski ravni. Digitalna agenda je prišla kasneje, projekti so bili sprejeti prej. Sedaj imamo digitalno agendo za Evropo, ki je upeta v nacionalne strateške načrte v okviru, ki ga bomo postavili mi za države članice. To sedaj predstavlja samo predhodne pogoje. Veliko smo storili za zakonodajni okvir za prihodnost, zbiramo primerne podatke za naslednje obdobje, vendar pa delamo znotraj omejitev zagonajen okvira iz obdobja za leto 2007-2013. Najlepša hvala, kolega Balčiti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Heriksu, članu odbora, za zelo zanimivo poročilo. Kot vsi vemo, so mala in srednje velika podjetja v srčju evropskega gospodarstva rasti mirovnih mest. Zato je to poročilo Evropskega računskega sodišča zelo pomembno. Prejšnji mesec sem predstavil delovni dokument o posebnih poročilih. Glede učinkovite pomoči SRR malim in srednjim velikim podjetjem. Prehodne poročilo se nanašalo na poslovne inkubatore, tako da gre za dve podobni poročili pravzaprav. Člani Evropskega računskega sodišča so že omenjali poročilo in sklepe. Sklepi niso zelo konkretni, so bolj splošni. 3 milijarde evrov je bilo porabljenih v predhodnem obdobju med 1937. Danes je komisija omenjala, kako je bilo s tem obdobjem. Za časa tega obdobja ni bilo nobenih obveznih pogojev. Tako da je bilo nekoliko nenavadno, ko sem to slišal, kaj te. Dajmo na voljo precej znatna sredstva za konkretne stvari. Naš glavni cilj je bil, da bi našli izhod iz krize. In MSP-ji so glavni, ko gre za ustvarjanje novih delovnih mest. V tem poročilu tudi piše, da ni možno oceniti, kako je ta podpora prispevala k doseganju IKT ciljev in kakšne prednosti je to prineslo za MSP-je. Prej smo slišali, to razpravo o jesenu, ni dovolj informacij, težko je oceniti, kaj konkretno je bilo doseženo na teh področjih, tako da mislim, da moramo v prihodnosti najti rešitev. Tako da bo naše delo v Evropskem parlamentu in komisiji lažje. Strinjati se moramo glede glavnih primerjalnih kazalnikov države članice Evropske unije mora to prispevati. Če ne bo teh informacij iz držav člane, če ne bo teh podatkov, potem bo treba predhodna neupravična plačila vrniti v Evropski proračun. Seveda se strinjam s temi sklepi in priporočili, ki jih imamo poročilo Evropskega računskega sodišča. Omenil bi le nekaj dodatnih pripomb in predlogov. Deset od tridesetih projektov sofinanciranja bi lahko izpeljali tudi brez financiranja iz Evropske unije, kar pomeni, da smo dali na voljo sredstva, ki pa niso bila tako potrebna. Pet od teh projektov se je že začelo preden je prišlo do dodelitve teh sredstev. Trije projekti so se prijavili še preden se sploh se začela. Tako da mora Evropska komisija poskrbeti za to, da neko ne, se nekdo prijavi, mora predstaviti tudi poslovni načrt. In treba je pokazati tudi, kakšna je dodana vrednost za Evropsko unijo. Več kot tretjina projektov ni znatno prispevala. Gospodarsko gledano Evropska komisija menila, da ne moremo posegati v proces izbire in to ni treba storiti ampak potrebujemo konkretne cilje, ki jih morajo izpolniti vsi, ki se prijavijo, vsi, ki želijo prijeti financiranje iz ESF, ESRR ali Evropskega sklada za globalizacijo. Evropska komisija mora tudi določiti smernice, v okviru katerih bi le tisti projekti, ki bi prinesli največjo gospodarsko dodano vrednost, samo se pa je dobili sredstva. Le tisti projekti, ki prispevajo k spolnitvi ciljev digitalne agende. Evropska komisija nima pravih ukrepov nadzorovanja, zato ni moč oceniti, koliko je ta podpora res prispevala k doseganju ciljev na področju informacijske družbe in koliko vrednosti je to prineslo MSP. In v prihodnosti mora Evropska komisija oblikovati konkreten sistem. Tudi poslanci v parlamentu morajo poznati ta sistem in na tak način bomo lahko izmerili dosežen napredek vsake države članici pri absorpciji sredstev iz Evropske unije, kajti vsi smo povezani z izbiro in potrditvijo projektov. Hvala. Vielen Dank. Ne. Najlepša hvala. Nišče drug se ni prijavil k besedi. Sedaj sprašujem, če bi prestanek računskega sodišča rad kaj dodal glede dokumenta ali pa komisija, gospodičeva. Uh, uh, hvala lepa za te komentarje. Mogoče bi bilo previdno reči, da bi v naslednjem obdobju programa imeli močnejšo vez med učinkovitostjo podprtih ukrepov in plačili. Kajti mi se res osredotočamo na rezultate, ampak tudi na samo delovanje pri tej podpori. Torej, tu imamo ključne cilje. Če ti niso doseženi, potem lahko naložimo finančno korekcijo. To je zelo velika sprememba prihodnji generaciji programov. To je eno, kar sem želela reči, glede kazalnikov pri rezultatih. Moramo tudi biti previdni, kajti imamo včasih tudi zunanje dejavnike, ki posežejo v to, kajti rezultati se ne nanašajo vedno le na neučinkovitost preiskave. Imamo včasih tudi druge dejavnike in če naložimo korekcije pri nekaterih projektih, kjer je govora le o outputu, potem smo lahko v težavah in mogoče to ni najbolj previden pristop. Ampak naše popravke lahko sredotočimo na države članice, kajti države članice so odgovorne za povezavo željenih rezultatov s primernostjo ukrepov, ki jih je treba sprijeti za doseganje teh ciljev. In tu je proces izbire zelo pomemben. Tako da hvala lepa za vse te komentarje. Prav gotovo se strinjamo s tem. Kajti prav tako smo spremenili našo politiko, bili bomo zelo previdni tudi pri posredovanju informacij v Evropskem parlamentu letno ali pa na vašo zahtevo, glede na dosežke v novem obdobju. Glede na sedanje obdobje. Hvala lepa. Tai tikrai labai ačiū už tos geros patikimus hvala lepa za vsa ta zagotovila, da bomo v prihodnosti imeli bolj jasne informacije. Že radi samih informacij je to treba omeniti, kajti tudi mi smo znatno prispevali in Evropska komisija mora oblikovati zahteve za države članice. Na koncu še nekaj, ne bi se smeli bati, da ga ne bi države prosili naj pošteva izpolnijo te kazalnike in če jih ne izpolnijo, moramo najti razloga. Zakaj? Bodi si, da gre za objektivne ali subjektivne razloge in tu moramo slediti enemu osnovnemu cilju. Če se denar ne uporabi za ta namen, se mora poslati nazaj v evropski proračun. Hvala. Genau. Točno tako. In mislim, da smo pravi mehkušci, da še nismo ukrepali do sedaj. Gospod Heriks, v imenu računskega sodišča najlepša hvala, gospa predsednica. Naj samo povzamem na pozitiven način In zelo sem vesela, da je predstavnica komisije podala pozitivno oceno našega poročila in da je poročevalec ravno tako sprejel ta priporočila. Lahko samo potrdim, da optimistično gledamo na prihodnost glede novega obdobja programov, da se bomo sredotočili na rezultate in da cilji niso dovolj, treba se posvetiti rezultatom. Pomembno je tudi to, kar je dejala kolegica iz komisije, da če se ciljev ne doseže, da pomislimo tudi na možnost sankcionirana. In temu je primerno treba prilagoditi tudi plačila. Tako lahko pritisnimo na projekte, da lahko okrepimo kvalitetnost projektov tako bomo povečali tudi učinkovitost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Škoda, da ne moremo bolj intenzivno razpravljati o tem poročilu, ker je prvo takšno poročilo na to temo. In torej naleteli smo na zgornji prak naših sposobnosti. Najlepša hvala vsem, sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. ki ga bom takoj naznanila, takoj, ko bom dobila material. Na dnevnem redu imamo še eno točko na dnevnem redu, gre za kmetijsko politiko. Torej, reforma sektorja mleka in mlečnih izdelkov gre za pripravljac mnenja k poročilu odbora za kmetijstvo. Gospod Petri Sarvama bo predstavil svoje mnenje. Indeed, this is um, a draft opinion. Ja, to je osnutek mnenja za odbor za kmetijstvo in podeželje glede na poročilo komisije. Glede situacije v sektorju mleka mlečnih izdelkov in glede tako imenovanega mlečnega svežnja. Naj vas spomnim na ozadje. Leta 2009 se je Evropska komisija odločila, da bo postopoma odpravila mlečne kvote v Uniji in tako imenovani mlečni svežen, ki naj bi pomagal pri tej tranziciji za kmete v sektorju mleka. To je postalo operativno leta 2012 in sedaj je komisija oblikovala poročilo. Do konca junija, zato da bi pojasnila, kako nam je uspelo delovati na tem področju. V snutku mnenja sem najprej povdaril to, da je precej jasno, da je poročilo komisije povsem zastarelo že sedaj. ko je šlo tisk tu v parlamentu. Ja, seveda. Smo imeli jeseni precej dramatično situacijo v mlečnem sektorju in zato je komisija objavila nekoliko zastarelo poročilo, ampak istočasno pa komisija daje preveč pozitiven imič Evropskega mlečnega sektorja in trga in to je res kontraproduktivno in protislovno glede na razvoj cen v tom sektorju. Sveda mogoče komisija ni mogla predvideti tega, kar se je zgodilo s sankcijami in proti sankcijami. Ampak istočasno pa moram reči, da tule vidimo, kako je s tem. V mlečnem sektorju imamo zaenkrat največje težave zaradi nihanja cen in videli smo, da sistem doslej ni mogel biti dovolj ustrezno prilagojen nihanju cen. In zato sem v snutku poročila predlagal, da bi imeli tako imenovane opazovalnice na trgu. To pozdravljamo, ampak istočasno bi morali poskrbeti, da bo to orodje učinkovito, tako da bi res imeli prave informacije. Odbor za proračunski nadzor ima to vlogo, da preuči, kako bo z oblikovanjem novih instrumentov in orodij, če se bodo sredstva primerno in pravilno porabila ta namen. Potem še nekaj, osvetljiv bi nekaj vidikov mnenju prav zaradi nihanja cen in ker se s tem do sedaj ni mogel biti prilagojen skrivljanju trga, se moramo izogniti temu, da bi imeli nadaljne posege v trg. Treba ostati pri predhodnih odločitvah. To pomeni, da v tem končnem letu mlečnih kvot ne smemo imeti dodatnih sprememb v sistemu. Ko je komisija sestavila mlečni svežen, je imela v mislih nekaj precej splošnih ciljev. Šlo je za odnose med posameznimi proizvajalci in živilsko industrijo in zdi se, da v mlečnem svežnju ni dovolj specifičnih ciljev, ni dovolj kazalnikov in časa za doseganje teh ciljev. Tako da bi rada komisija pojasni te cilje in kazalnike. In na koncu še nekaj. Omeniti moram, da komisija predlaga, da bi imeli še eno naknadno poročilo v letu 2018. No, to je res predolgo. Prihodnost je zlasti glede na nadaljne dogodke, tako da bi morali pohiteti s tem poročilom, da bo to na voljo že prej, čez dve leti, po koncu sistema mlečnih kot, torej da bi to imeli že leta 2017. Rok za uložitev predlogov sprememb je 27. januarja. Glasovali pa naj bi v tem odboru 24. februarja. Sedaj pa lahko odgovorim na morebitno vprašanje, če imate kakšno vprašanje. Ja, vielen Dank. Wir haben mal wieder das Problem. Najlepša hvala. Torej imamo zopet težave s časovnico in s potekom in seveda s tem, če bomo sprejeli ukrepe, ki jih to poročilo ne predvideva. Mlečni trg je že dolgotrajen problem. Gospod Kaute je tukaj, ki zastopa generalnega direktora, eh, direktorja. Nam lahko podate kratko mnenje glede tega? Uh, Hvala lepa predstavljujoča. Hvala odboru za to priložnost, da lahko povem nekaj o mlečnem svežnju. Sleda 2012. In da povem nekaj tudi o snotku mnenja gospoda Srvame. No, mislim, da ni treba predolgo govoriti o samem mlečnem svežnju. Šlo je za zakonodajno spremembo, do katere je prešlo leta 2009. to bilo potrejeno pozneje z nadkladnimi zakonodajnimi spremembami zadnjo reformo SKP-ja. Pravzaprav imamo tu štiri točke. Vse naj bi šle v smeri krepitve stališča ali vloge proizvajalcev v sami verigi. To je zelo aktualna tema, zelo, zelo aktualna. Te govorimo danes, gre za spremembo pogojev na mlečnem trgu, gre za cene, ki se nižajo, to postaja vedno bolj očitno, popolnoma se strinjam z mnenjem poročevalca. Da moramo nekaj storiti na ravni EU, da bi okrepili stališča proizvajalcev, zato da bi njim in podjetjem, ki jih zastopajo, olajšali to pravico, tako da bi res imeli pravo vrednost te verige, kajti drugi v verigi dobijo preveč, zlasti trgovine, tako je zaenkrat zlasti v Združenem kraljestvu, recimo, je takšna situacija. Tu vidimo tako risteno riste situacije, prav tam. Poročilo je bilo sestavljeno lani junija, pravzaprav vsebuje informacije iz marca 2014, torej to je sedaj že skoraj da leto pozneje in ja, tu vidimo razloge, zakaj je to zastarelo, strinjam se z gospodom Marvamo, res je zastarelo in Ja, situacija se je precej radikalno spremenila, ne omenim le dvoje. Tržna situacija je drugačna, zelo drugačna bila marca lani. In v snutku mnenja to vidimo. Potem pa je tu še kar nekaj ukrepov, ki so jih sprejeli organizacije proizvajalcev in države članice. Tudi ti cilji se spreminjajo. Torej vidimo potrebo potem da moramo imeti redno poročanje in posodobitve glede situacije na terenu in seveda to lahko storimo. Naj povem še nekaj o situaciji na trgu, kaj te osnutku mnenja je tu kar nekaj besedila o tem. No, kaj smo videli od poleti lani? Dvoje pravzaprav najprej to, da je preveč ponudbe na trgu, ne le v Evropski uniji, ampak posod po svetu, manje kupljenega mleka, zlasti v Aziji na kitajskem. Potem pa imamo tu še ta dodaten embargo Ruske federacije iz avgusta. Zakaj je ta embargo še poslabšal stvari? Komisiji smo mnenja, da ta embargo sicer ni sprožil te krize, ampak vse se je šele poslaršalo. Trend je bil viden že prej. Ampak smo vseeno optimistični glede dolgoročne prihodnosti mlečnega sektorja na svetu, kajti menimo, da je evropski mlečni sektor v dobri poziciji, smo zelo konkurenčni na svetovnem trgu, vidimo vse več popraševanja in seveda so napovedi dobre. Ne le po našem mnenju, tudi po mnenju FAO, Svetovne banke in druge študije kažejo na to, da je vse več blaginje nasploh tudi v Afriki, druge po svetu, kar pomeni, da bo več kupne moči za mlečne izdelke. Mi pa imamo visoko kakovostne mlečne izdelke. Potem število podjetij, organizacij proizvajalk, podružnic, ki so se odzvali na to ponudbo v mlečnem svežnju, zakonodajali smo zadovoljni glede na to? Ne. Več bi morali imeti in seveda spodbujamo vse, vsem, kar imamo, zato da podjetja uporabijo ta možnosti, da okrepijo svoje pogajalske moči. No, ko je bil trg dober, ko so bile cene zelo visoke, imeli smo tudi svetovni rekord pred letom dni, ni bilo toliko spodbud, da bi to storili. Sedaj, ko pa so cene nižje, bodo proizvajalci mogoče obžalovali to, da niso že začeli uporabljati možnosti zakonodaje, ampak konec konca je izbira njihova. Mi v komisiji jih ne moramo prisiliti, ne moramo prisiliti proizvajalcev, naj se zorganizirajo, sami se morajo odločiti, mi jim lahko pomagamo. In če se spomnite, se je začelo to z mlekom, ampak imamo tudi podobne določbe v zakonodaji, na evropski uredbi tudi za druge trge, zlasti za govedo in žitarice. Tako da imamo podobne možnosti, ki se da obstajajo tudi z druge proizvajalce. Potem mogoče zelo na kratko, gospa predsedujoča, še nekaj osnutko mnenja. No, seveda potrebujemo napredek. Doslej stvari niso tekle najbolje. Pozdravljam to, kar smo slišali, da Sedaj, torej, ko situacija ni tako dobra, kot lani ne smemo, postali pod vprašaj sprejetih odločitev, torej ne želimo se vračati na stare prakse, kajti čez deset, čez deset tedno ne bo več kvot, po več kot 35 letih, ne bo jih več. In to nihče ne sme postaviti pod vprašaj. Potem se strinjam tudi z gospodom Srvemo da ne moremo več posegati v mehko pristanje in druge pogoje, ki smo jih imeli lani. Sedaj je že prepozno. Nič se ne bo več spremenilo glede pogojev v zadnjih desetih tednih sistema kvot. Potem se strinjam s kolegom, opazovalnica na mlečnem trgu je bila zelo koristna, torej se uporabljamo, to je novo orodje, ki smo ga oblikovali prav za mlečni sektor. In tu imamo najnovejše informacije o cenah. Ne le iz administracije držav članic, informacije prijemamo tudi od subjektov na trgu. Redno zbiramo te podatke, imamo raznolikost podatkov strani tistih, ki so aktivni v mlečnem sektorju, tu imamo tudi industrijo, druge organizacije in to nam res pomaga. In s tem imamo dober pregled glede razvoja dogodkov prihodnosti. No, bolj kritičen pa bi bil glede tega, kar je gospod Sarvama povedal o tem, da ni dovolj instrumentov, s katerimi naj bi reševali ruski embargo. In tu smo mnenja, da ima organizacija na skupnem trgu so enkrat dovolj informacij. Odzvali smo se na ruski embargo, od avgusta sprejeli smo kar nekaj delegiranih aktov, kar nekaj ukrepov smo sprejeli tudi v mlečnem sektorju, vključno s ciljno usmerjeno pomočjo za predvajalce na finskem, treh baljskih državah, No, ne strinjam se s tem negativnim tolmačenjem glede teh instrumentov. Ja, seveda, konc koncev imamo tu skupni imenovalec in ta je denar. Po našem mnenju smo napredovali, kaj se je predvsem manj denarja za tržno podporo v njih. To je šlo sedaj na neposredna plačila. Tako da ima komisija na voljo proračun za izredne razmere, če imamo visoko nihanje, ampak ta sredstva so omejena, imamo le krizno rezervo, tako da je to pomembno, ampak zaenkrat smo urejali to situacijo iz lanskega leta. Mislim, da smo to dobro uredili. Hvala za vašo pozornost. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt mal eine Frage zu. Najlepša hvala. Imam vprašanje glede 12 točke. Torej, priporočali mora dolgoročni strateški pristop razvijati in zdrževati podporo vezano na proizvodno mleka in podporo v zvezi s proizvodno mleka v regiji z omejenimi možnostmi. Kaj to pomeni? Koliko to pomeni v evrih ali centih? Kako si lahko predstavljamo nove programe? Petri? Um, no, ne bom rekel, da potrebujemo nove programe ali nov svež denar. To gre bolj za to, da moramo biti pravilno usmerjeni. In treba je povdariti rabo obstoječih orodij, ki jih imamo na področju skupne kmetijske politike. Stellen, Lahko torej vas vprašam, kaj to pomeni? Ja, gerne. Um, so, this means the... Ja, seveda, to pomeni, da gre to za možnosti, ki obstajajo. Pravkar sedaj v Evropski uniji obstaja upravičenost za vsako državo, za tako imenovano vezano podporo, tudi za programe podeželjskega razvoja, ti so usmerjeni mlečni sektor. Seveda je tu zelo veliko podpore. To prihaja iz neposrednih plačil, velik del okviru neposrednih plačil lahko države ponudijo top-up, prozo mleko. To lahko države spreme v okviru vojnice, ki jo imajo. Gre pa za to, kako države porabijo sredstva, kot želijo imajo vojnico in to porabijo. Lahko pa namenijo posebno pomoč za mlečni sektor, če vidijo, da je ta sektor v težavah. No, nimam celotnega zneska, ampak lahko pa dvostransko odgovorim to vprašanje. Veliko sotešnih podatkov imamo. Pregledujemo sisteme vezane podpore, to, če mar smo so veseli države in to bo delovalo od 1. junija letos. Potem pa podeželjski razvoj, vsaka država ima vojnico, imamo veliko možnosti tudi zato, da bi pomočke na voljo namenili tistim območjem, ki so manj razvita in tudi proizvajalcem mleka v teh območjih. Ampak to je bilo odločeno, vse v kontekstu večletnega finančnega okvira 2020, tako da tu ni dodatnega darja, gre za rabo vsečih sredstev. Najlepša hvala, gospod Kalmbah. Se opravičujem, da sem ta prišla tako pozno, vendar pa smo glasovali na odboru in vi sami veste, kako gre. Torej, dejansko gre za regije z omenjenimi možnostmi, mislimo, da moramo tukaj obdržati te kvote in če si pogledamo, kako proizvodna mleka zgleda in z gospodom De Castrom in skodom tvojerem smo organizirali predstavitev glede tega, da se bodo kvote odpravile in zahtevali določena pravila. Ne želimo si podeželja, kjer sploh ne bo več proizvodnje mleka. Zato si prehodnega obdobja ne moremo zamišljati brez te podpore. Zato potrebujemo nova pravila za porazdelitev teh sredstev. Tako je. to je edini sklad, kjer imamo 10 milijonov upravičencev, ki dobi ta sredstva. Imamo tako malo sredstev, ki, kar je dovolj za toliko upravičencev. Ne bi se rada tukaj mešala v zadeve odbora v kmetijstvo. Seveda se moramo pogovarjati s kolegi iz odbora za kmetijstvo o tem, na to se ne spoznamo, vendar pa si želimo, da. bi nam razložili, zakaj gre torej vseeno, pa mislim, da bi bilo dobro, da se držimo pristojnosti tega odbora. Torej, mislim, da imamo dovolj dela, da se nam ni treba spuščati v delo kakšnega drugega odbora. Seveda si želim, da bi našim kmetom šlo dobro. Mi moramo pogledati, kdo dobi sredstva. Zanimivo je, da imamo sisteme, ki so zelo neenaki. Na češkem ni celih ena odstotka upravičencev dobi 23 odstotkov sredstev. Dobili smo panoramski pregled, kjer v nekaterih živih 2 odstotka dobi 31 odstotkov sredstev. Tukaj imajo kmetijski politiki res veliko nalogo pred seboj. Prosim, da ukrivljamo ne tukaj. Pri reformi skupne kmetijske politike smo imeli to priložnost, vendar pa je predstavnik vaše oblične skupine dejal, da ni, ne bi podprl porazdelitev sredstev na takšen način, kot bi si jo mi želeli na levi strani. Gospod Petri, zaključi. Uh, uh. Ja, predsedujoča, popolnoma se strinjam glede pristojnosti tega odbora. Naj še enkrat ta jezik prenesem v jezik proračunskega nadzora in na istočasno spregovorim v imenu vseh tistih obogih kmetov, ki so nastanjeni v zelo slabih pogojih, takšnih najbolj ranjivih regijah. Ali je smiselno reči, da ta sredstva porazdelimo na toliko in toliko kmetov? in da je malo denarja, malo je evrov za vse kmete, ali se sredstva pravilno porabijo. No, naj povem naslednje. S tem denarjem ohranimo nekatere, po drugi strani lahko porabimo na milijarde evrov, zato da bi zgradili mostove, ki ne bodo nikoli živeli. Te krave pa bodo živele. Tako da so to zelo dobro porabljena sredstva. Če ohranimo ta področja, da ohranimo krave in kmete na teh regijah, kajti težko je izmeriti izgube, ki bi jih imeli, če ne bi imeli skupne kmetijske politike in drugega stebra in programe podeželske pomoči. Tako da tako se srečata svetova Agri in Konta vem, tudi meni. Se zdi, da je to predvsej kmetijsko mnenje v tem našem odboru za proračun, ampak naj vam zagotovim, da povezava obstaja. Ja, gino. Ja. In torej, vedno znova pomislim na to področje. In res se lahko kaj naučimo iz tega, zato se vedno znova borimo. Torej, to bomo poštevali in če mi obljubite, da boste zadevo izboljšali, sem zadovoljna. Več tudi ne morem zahtevati. S tem smo prišli k koncu današnjega sestanka. Vidimo se jutri ob devetih kjer bo z nami komisarka Georgijeva. Prijeten večer vam želim.